that you can directly go to. Okay, so good morning, everyone. Sorry for being a few minutes late. We Dobro jutro vsem. Začenjamo s točko 6 na delnem redu. Gre za obravnavo prilogo sprememb. Poročilo Nitras. Ja, res poročalca še ni, ampak prebral bom izjavo o njegovem imenu. Sem torej predsedujoči pa še poročevalec hkrati. Ob 9.30. imamo gospoda Almunjo, zato želim začeti. Torej, točka 6. Pristop Krvaške konvencije iz dne 23. julija 1990 o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij. Kot sem že dejal, poročevalec Nitras ELS ni mogel priti v Bruselj zaradi težav z letalom, sedaj bom v njegovem imenu prebral izjavo. Poročilo govori o tem, da bi Hrvaška pristopila k konvenciji, arbitražni konvenciji, ki bi napravila dvojno oblačevanje v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij. Vloga parlamenta v tem postopku je, da da svoje priporočilo v postopku posvetovanja. Dosje, kot je bilo pričakovano, ni težaven, Nihče od poročalcev v senci ni imel kakšnih pomislekov in veselim se temu, da bo Hrvaška pristopila k tej konvenciji, kar se da hitro. Poročalci v senci se strinjajo z osnutkom. En predlog spremembe je bil vložen strani gospe Tomašič EKR. Kot hrvaška poslanka je izpostavila potrebo potem, da bi konvencija morala postati veljavna kar se da hitro, tako da bi zmanjšali breme za hrvaške davkoplačevalce na skupnem trgu. Poročevalcu se zdi ta predlog spremembe razumen in predlaga, da ga sprejmemo, potrdimo. Glede na vse okoliščine, poročevalec predlaga, da glasujemo o tem poročilu danes popovdne. Gospod Ludvikson, ne vidim ga. Ne vem, želi morda kdo spregovoriti v menu gospoda Ludviksona, ne, če ne, gospod Tremosa. Hvala lepa, predsedojoči. To je zelo kratko tehnično poročilo. Tako da tukaj ni prav veliko zgodovine in tudi ne prav veliko blišča. Liberalci bomo pomagali in prispevali k sprejetju tega poročila. To pa bo omogočilo Hrvaški, da bo postala normalna članica Evropske unije. Kar se tega predloga spremembe tiče, kot ste dejali, imamo samo en predlog spremembe, ki je bil vložen. Seveda lahko premislimo o tem, da je to tehnična tema in da je predlog spremembe gospe Tomašič morda ideološki, kaj ti govori o potrebi, da bi minimalizirali davčno breme za davkoplačevalce kot sredozemski liberalec moram reči, da nisem ravno odprt za take predloge sprememb. Bom se pa posvetoval z drugimi v poslanski skupini, kaj menijo o tem. Če pa je poročalcu ta predlog spremembe všeč in če večina iz ELS, EKR e to podpira, potem bomo morda mi to tudi podprli. Bomo videli. Včeraj na sestanku liberalcev smo se spraševali, ali moramo mešati v tako tehnično temo take politične predloge sprememb. Bom preveril s svojimi kolegi, da bomo videli, kakšen bo odziv, ker nisem vedel, da bo e LS podprla ta predlog spremembe in tudi EKR. Bomo videli v naslednjih urah. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Tremosa, še kdo? Gospa Maletič. Lep pozdrav vsem, sem predstavnica iz Hrvaške. Rada bi pozdravila vse kolegice in kolege. Hvala lepa tudi vsem, ki so pripravljali to poročilo. Še posebej hvala lepa poročevalcu gospodu Mitrasu. Predlog spremembe gospe Tomašič je, tako kot pomembna izjava v tem poročilu, sprejemljiv. To je zelo pomemben element v fazi integracije Hrvaške tudi na notranji trg. To je pomembno za vse naše podjetnike, tako da hvala. Uh, hvala lepa, gospa Maletič. Torej, o tem poročilu bomo danes glasovali na plenarnem zasedanju pa bo to aprila 2. Tako, sedaj pa naslednja točka, točka 7, skupni sistem obdavčitve matičnih družb in obisnih družb iz različnih držav članic. Poročevalka je gospa Mojca Kleva Kekuš. Prosim, beseda vaša. Hvala lepa, naj se zahvalim vsem poročevalcem senci, ki so uložili predloge sprememb k mojemu poročilu imamo nekoliko manj predlogov sprememb, ki so ali dopolnilni mojim formulacijam ali pa ravno nasprotni. Mislim, da se boste vsi strinjali z, mani, z mano, da dodatni kompromisi v tem primeru niso potrebni. Nekaj splošnih pripomp glede te teme. Zelo sem vesela, da je komisija s to prenovitvijo skupna sistema obdavčitve matičnih družb predlagala um, to, da se bomo izognili nekaterim pomankljivostim, ki jih imamo, tudi kar se tiče hibridnih neskladij in splošnih predpisov preprečevanja zlorab. Mislim, da se je potrebno te dvojne neobdavčitve vrtiti resno. O odboru smo o tem veliko krat govorili in enako velja tudi za splošna pravila o zlorabi. Mislim, da ko bomo to uvedli, bomo ostavili tako imenovano nakupovanje z direktivo, torej ko potem eh, podjetja odhajajo v države, kjer so pravila manj stroga ali kjer pravil sploh ni. Tako bomo potem končali tudi davčne prednosti, ugodnosti, ki izhajajo iz tega, kar pač imamo, neurejeno stanje in nimajo ekonomske podlage. Mislim, da moramo ukrepiti pravila na tem področju, tako da ne bo prišlo do izkrivljanja konkurence. Vedno sem um, podpirala stališče parlamenta, kar se CCTP tiče. Ker pa je ta dosje zamrznjen v svetu, mislim, da lahko sedaj saj zagotovimo to, kar imamo pred sabo. Želim si, da bi ta stopnja ne bila niža od 75 odstotkov poprečja Evropske unije. S pomočjo sekretarjata tega odbora smo izračunali, da bi to znašalo problem približno 15,5 odstotka. Pet držav članic bi bilo v tem trenutku pod to stopnjo. Učinkovite brez namere bi bila še bolj učinkovite, če bi to seveda lahko primerjali moramo pa to učinkovito primerjati. In ta primerjava je zelo težka, skoraj nemogoča. Razen, če primerjamo zakonske stopne davka od dohodka pravnih oseb. Gigold, tukaj ga danes ni, je ja, vnesel podobne spremembe glede direktive o matičnih družbah in podružnicah in upam, da bo tudi podprl ta predlog spremembe. Konec konca, to je moje zadnje poročilo. Rada bi se zahvalila vsem poročavcem v Senci za plodno sodelovanje, ki smo ga imeli zadnjih tednih. Hvala lepa. Hvala lepa. Poročavcev v Senci ni. Gospod Klinc pa bi želel spregovoriti. Nadenite si slušalke, govoril bom nemško. Torej, nasplošno je predlog, da omejimo dvojno ne obdavčevanje nekaj, kar lahko pozdravimo. Imam pa vprašanje, kar se tehnične izvedbe tega predloga tiče. Predlog, ki ga je pravkar podala poročevalka, da bi državam prejemnicam, če je vsaj 75 odstotni davek plačan, zagotovili, potem je to morda smislen pristop, vendar pa v praksi bo to težko izvedljivo, kajti davkov ne moremo kar tako primerjati. Država, ki ima višjo stopno davka, je lahko bolj privlačna, ker ima določene izjeme pri davčni osnovi druga država, ki ima pa niže stopne, lahko morda pobere več davka, ker ima manj izjem. Zato torej nisem prepričan, da bomo s tem pristopom dejansko preprečili dvojno neobdavčevanje. Morda bo prišlo celo do tega, da bomo v državi zora in državi prejemnici imeli obakrat obdavčeno in to tudi ne bi bilo smiselno. Potem, ko govorimo o davku na pravne osebe, potem imamo tukaj še ponekod dodatno davčno obremenitev. To je naprimer v Nemčiji, kjer imamo potem še tudi obrtniški davek. Tako da, kar se tiče 10-11, zelo dvomim, ali bomo resnično dosegli cilj, predlogi spremembe 1011, da bi potem omejili to, kar želimo omejiti. Hvala lepa, gospod Klinc, gospod Stolojan, prosim. Uh, v naši politični skupini smo imeli zelo dobro razpravo, kar se tega poročila tiče. Podpiramo kar nekaj predlogov sprememb. Strinjam se z gospodom Klincem. Ne moramo podpreti predlogov sprememb, ki bi naj uveljavljali takšne omejitve. kot so na primer stopnje davka dohodkov pravnih oseb, ki naj ne bi bile niže od 75 odstotkov poprečja zakonskih stopenj davka dohodkov pravnih oseb, ki se uporabljajo v vseh državah članicah. Takšnih pragov ne moramo podpreti kajti najprej imamo države, ki imajo jasno davčno politiko in je to potem nekaj, kar se predsprema pač na nacionalni in na evropski ravni. Potem pa imamo še en predlog spremembe, kar se tiče desetih odstotkov predlog je, da bi to povečali na 15 odstotkov, mislimo, da 10 odstotkov zadostuje. Sicer pa bomo to poročilo podprli. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Stolajan. Komisija morda? Ne? Tako da dobi besedo spet gospa Kleva. Da, strinjam se, kot sem dejala na začetku. Imeli smo samo dve možnosti. Ali skladno s poročilom ali popolnoma nasprotno predlogo. Vem. Gre torej za zgodbo, ki ima že dolgo zgodovino. Resnično verujemo to, da bomo nekoč imeli harmonizacijo na dačnem področju Evrope. Vem, vem, to je pač razlika v konceptu med različnimi političnimi skupinami. Pripombe so dobrodošle vendar pa smo pač na različnih bregovih, kar se tega tiče. Prav tako se strinjam, da je zelo težko primerjati različne stopne, davčne stopne v državah članicah. Strinjam se. Zelo težko je bilo celo izračunati teh 15,5 odstotkov, vendar poskusili smo. Na koncu mandata smo lahko smo morda nekoliko bolj ambiciozni za to, da bi novi parlament imel več pogajalskih možnosti. Kot sem dejala na začetku, pa so konceptualne razlike jasne že na samem začetku, ko so bili vloženi predlogi sprememb. Predimo na glasovanje. Glasovati moramo o tem, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. Hvala lepa, gospa Kleva. Da, o tem poročilu bomo glasovali danes in potem bomo glasovali na plenarnem zasedanju aprila 2. Tako, sedaj bomo prekinili za nekaj minut. Potem pa bomo imeli izmenjavo mnen s komisarjem Almunijo. Kratek odmor. Stop for five minutes, okay? Thank you. Pet minuten odmor. Okay, um. Prav. Nadaljujemo z našim sestankom. Veliko zadovoljstvo mi je, da lahko pozdravim komisarja Almunijo na to zadnjo izmenjavo mnenj. Se pričujem, če mi bo zmanjkalo glasu, morda ker eh, imam bronhitis in zato me tudi komisar ni mogel poljubiti. <laughs> To ni imelo pravka z njim. Ne, torej to je bil prenos, zato želim pojasniti, nisem ga želela potisniti stran. Tako, torej zadnjič imamo z nami komisarja v Ekonu, tako da dobrodošli. Rada bi se vam zahvalila za dobro sodelovanje s parlamentom, še prav posebno z odborom Ekon v našem mandatu. smo vas slišali na predstavitvi kot kandidata za komisarja, smo že nekoliko izvedeli, kakšna so vaša stališča. Tudi sama sem vas zadala nekaj vprašanj, kako bi sodelovali s parlamentom in resnično dejali ste, da seveda bi sodeloval, bom sodeloval in ste potem ponudili, da to tudi podpišete. In potem se je začel trend, da imam sedaj zaveze vseh komisarjev. Začeli pa ste to vi prosila sem tudi, da bi pošiljali dokumente v začetni fazi, da bi lahko zagotovili preglednost in očinkovito sprejemanje odločitev komisije na področju konkurence in da bi ustrezno sodelovali in da bi nam tudi poročali, kar se tiče drugih ekonomskih dosjejev. Mislim, da niste bili idealni, vendar pa zelo, zelo dobro smo sodelovali in smo tudi napredovali v tem mandatu. Upam, da bo novi komisar, nova komisarka sledil tem dobrim praksam v odboru Ekon, s katerimi smo začeli in za katere smo prosili tudi v enem od poročil o konkurenci, ko smo zahtevali vse obsegajoč dialog. To okrepljeno sodelovanje bi naj pokrivalo tako politični dialog, kot tudi odgovornost po eni strani, po drugi strani pa tudi aktualne izmenjave mnen. Torej, napredek od tega, kar imamo sedaj. Zelo smo zadovoljni, da ste prišli v odborju konkretnokoli smo si to želeli, pravzaprav ste zahtevali, da bi prišli še večkrat. Nismo našli dovolj časa za vas zaradi precej natrpanega urnika, ki ga imamo glede finančnih storitev in ekonomskega upravljanja. Torej, se opravičujem, to nima upravka s tem, da si vas ne želimo in da niste bili dovolj uspešni, vendar pa imeli smo pač prenatrpan delovni, eh, prostite, dnevni red. Tako da smo pač morali vam časih nameniti manj časa. Poslali ste nam veliko dokumentov, to ste poslali meni, potem pa sem sama to posredovala naprej delovni skupini o konkurenci in članom odbora. Niste pa še perfektni, na to vas je potrebno spomniti, vendar pa to se zdi se dogaja na vseh področjih komisije. Kakorkoli že, dobra praksa pa se uveljavlja in upam, da se bo to nadrevalo tudi v prihodnem. Ena od stvari, ki jo potrebujemo, pa je, da dobimo program dela komisije dovolj hitro strani komisije, da se lahko potem na to pripravimo in da smo tudi povabljeni na odeležbo na sestankih z nacionalnimi strokovnjaki, kar se tiče priprave zakonodajnih in ne zakonodajnih instrumentov. Zelo dobro bi bilo, če bi to postala rutina, ne pa nekaj za kar vas moramo prositi vsakokrat, ko si to želimo. Seveda smo dosegli znaten napredek, kar se tiče direktive glede očkodnin, glede konkurenčnega prava in mislim, da boste tudi na trialogu, kjer upamo, da bomo zaključili ta dosje kasneje danes popovdne. Že dolgo to zahtevamo, tudi v prejšnjem mandatu smo to že zahtevali in ker je to precej kontroverzno področje, smo si želeli, da bi šlo po postopku soodločanja. Hvala lepa za to, da ste se držali obljube parlamentu, da boste poskušali to storiti. Zato upam, da bomo lahko danes popovdne na zadovoljiv način zakončali naše delo. Bo pa to tudi dober presedan za takrat, ko bomo dejansko imeli spremembo pogodbe, da bi lahko parlament bolj vključevali v demokratične postopke na strani konkurence. To bo po koncu vašega mandata, razen če bo prišlo do zelo hitre, kratke spremembe pogodbe, vendar pa nisem pripričan, to bi naletelo na težave druge. Moram pa izpostaviti stvari, ki smo jih eh, dokončali. Sodelovali smo z vašimi službami in službe so dobro sodelovali z GD Markt, kar se tiče pristopim med službami. To je bilo zelo pomembno področje. Potem tudi državna pomoč. Tukaj smo postavili veliko. Najprej prva pravila, glede državne pomoči, smo imeli najprej krizno sporočilo, potem pa tudi precej pomoči odobrene bankam in imeli smo tudi posodobitev državne pomoči. Kar se tiče kriznega sporočila, je osota državno pomoči bankam, okvir in dolžina pomoči bila tema, ki se je vedno znova ponavljala v različnih poročilih. In nasplošno smo priznali, da začasna pravila, ki jih je sprejel odbor, so pomagali k stabilizaciji finančnega sistema. In to je bilo urodje za de facto upravljanje s krizo. Imeli pa smo nekatere pomisleke, kar se tiče dejstva, da bi to lahko prineslo potem povišanje javčnega dolga. Vendar pa seveda gre to tudi prek vaših pristojnosti, kar se posodobitve državne pomoči smo se izpostavljali dejstvo, da potrebujemo manj, bolj ciljno pomoč in manj zapletene postopke. Tukaj smo počeli 109 pogodbe, bili posvetovani o dveh uredbah sveta, tudi kar se tiče posodobitve državne pomoči in postopkih, ki bodo omogočili izvedbo. Naj spostavim, da je pomankanje soodločene na tem področju nekaj, kar ni zadovoljivo. In na koncu bi rada izpostavila našo nedavno vlogo pri mednarodnem sporozumu Švico, kar se tiče izvajanja konkurence. Parlament je dal svoje soglasje, čeprav je morda sedaj negotovo, ali bomo to lahko izvedli glede na nedavni referendum v Švici. To je področje, kjer je odbor Ekon vedno odločno podpiral tako na evropski kot tudi prek eh, konkurenčnega omrežja in na mednarodni ravni napredek, kajti na mednarodni ravni karteli delujejo čezmejno in veliko krat je potrebno vključiti v to kar nekaj pravzornih sistemov. In upamo, da bo parlament bolje obveščen o pogajanjih in sporozumih take narave v prihodnje. Nasplošno gledano, mislim, da lahko končamo zelo pozitivno. Zelo dobro smo sodelovali z vami v vašem mandatu. Vem, da še niste odšli, da ste še tu, vendar pa mi bomo odšli na volitve, tako da odbora ne bo več, vas tukaj ne bomo več videli. Hvala lepa. Lahko rečemo, da ste dobili oceno 8 od 10 prosim, beseda vaša. Uh, uh, uh, hvala lepa. Predsednica, hvala lepa Sharon za prijazne besede. Po več kot štirih letih, ko smo se sestajali v tem odboru, se pogovarjali z vami, s poslanci v tem odboru, sodelovali smo dobro in upam, da bomo na koncu mandata, moj mandat je pač nekoliko daljši kot vaš, da bomo na koncu mandata še dvignili oceno z 8 na 9,5. Nisem še končal svojega dela, parlament pa bo tudi, tudi do zadnjega dne mojega mandata. Resnično upam, da bo to 31. oktober letos. Resnično upam, da pred tem datumom še ne bo imenovan najvišjih predstavnikov predsednika sveta komisije in članov naslednje komisije. Potem bom lahko predal svojemu nasledniku pristojnosti na področju konkurence in preiskav. Zame je bila to odlična priložnost sodelovati s tem odborom in sem zelo vesel, čeprav pač imamo določene pogodbene omejitve, glede načina, kako smo sodelovali, glede omejitev, torej, kar se tiče pooblasti parlamenta zakonodajne narave. Ko smo to spremljali v tem našem mandatu, kljub temu smo sodelovali zelo odprto, na jasen način. In kar se mene tiče, je bil vaš prispevek zelo koristen, in zelo pozitiven. Kje smo? Na koncu vašega mandata. In kaj je še pred mano v naslednjih mesecih? Omenili ste direktivo o očkodninah. Upam, da bo danes začel trilog uspešen in da bomo lahko to direktivo sprejeli pred volitvami v Evropski parlament. Mislim, da je to velik korak naprej za polno izvajanje konkurenčne politike, tako v strani javnih organov, pa tudi na strani zasebnega sektorja, ki potrebuje to zakonodajo, zato da ima možnost kompenzirati žrtve konkurenčnih postopkov. Na ravni držav članic je to možno, vendar pa da bi dosegli enakovredno podlago na evropski ravni in da bi uskladili odločitve na evropski ravni, potrebujemo to zakonodajo in upamo, da bo to na plenarnem zasedanju aprila tudi sprejeto. Smo v težkih časih z ekonomskega vidika. To pa potem prinaša grožnje za naš skupni trg, enotni trg, še ni v polni meri dosežen, pred nami so še veliki izzivi na področju telekomunikacij, digitalne agende, na energetskem področju, na področju storitev in tako dalje in tako naprej. Konkurenčna politika in enotni trg sta dva elementa iste medalje. Potrebno je pač bolje povezovati naša gospodarstva, da bomo dosegli napredek pri evropski integraciji. Da bi to zagotovili, uprit naših državljanov in podjetij, predvsem MSP-jev, potem najboljših podjetij v naših gospodarstvih, moramo to storiti dosledno. Potem bo to dosledno z našim evropskim delom razvoja in bo to prinašalo potem gospodarsko rast in razvoj za naše državljane na celotnem ozemlju. Tako vidim konkurenčno politiko in tako sem si želel tudi zagoditi izvajanje konkurenčne politike na naši ravni. Najprej finančni sektor, kot ste dejali, je bila pomembna dejavnost vseh teh letih da pomagamo finančnemu sektorju zaradi škode, ki je bila povzročena zaradi krize. Posodobili smo okvir državne pomoči, ki je bil ustvarjen na začetku krize, da smo lahko potem uporabljali instrumente za državno pomoč. Tako da smo želeli zagotoviti enake pogoje v finančnem sektorju in da smo zmanjšali na najmanjšo možno raven uporabo davkoplačevalskega denarja za prestrukturiranje bančnega sektorja. Zadnja revizija teh državnih pravil se je zgodila lani poleti. To izvajamo s kar dobrimi rezultati. V veliko primerjih število, številne banke so poplačale državam članicam sredstva, ki so jih dobile na začetku krize. Nekaterih bank pa tudi ni več, bile so likvidirane, ker niso bile zmožne preživetja na trgu, tudi s pomočjo držav članic. Ne. Več kot 20 primerov likvidacij bank se je zgodilo pri bankah, ki so dobile državno pomoč. Na nekaterih področjih v bančnih sistemih programskih držav Grči, na Irskem, na Cipru, na Portugalskem, v Španiji, pa še vedno smo dejavni. Izvajamo odločitve, ki so bile sprejete, ne samo z nacionalnimi sredstvi, temveč tudi sredstvi, ki so, bili, ki so bila kanalizirana prek tega programa dotičnim državam. In če bo potrebno, bomo potem, ko bomo naredili pregled kakovosti premoženja, to tudi nadrevali. Smo pa tudi prilagodili pravila. Sedaj nismo več na začetku najhujšega obdobja krize, vendar pa še vedno moramo zagotoviti instrumente javne podpore za bančni sektor, seveda pod pogojem, da deležniki bank niso sposobni pomagati sami z instrumenti, ki so uveljavljeni tudi zaradi vašega zakonodajnega prispevka. V finančnem sektorju pa nas vedno skrbi in vedno skušamo potem tudi uveljaviti proti trastovske odločitve, naprimer šlo za odločitve glede manipulacije Libora in Eobora. Sedaj nadaljujemo na tem področju tudi z nekaterimi bankami, ki se niso želeli dogovoriti glede tega kartela, potem tudi pri švicarskem franku, kar se obrestnih mer tiče, smo dejavni in izvedenih finančnih instrumentov. Prav tako analiziramo, čeprav še nismo sprejeli uradne odločitve o odprtju preiskave možno manipulacijo tujih eh, referenčnih obrestnih mer, potem pa tudi na nekaterih področjih, kar se tiče manipulacije referenčnih mer, glede surovin na energetskem področju, pa tudi na področju cen nafte. Kar se kartelov tiče, še eno področje, ki ga želim omeniti, pa imamo kartelne preiskave, kar se industrije avtomobilske delo tiče. Dve odločitvi smo sprejeli že zaenkrat. Šlo je za avtomobilske sedeže v enem primeru. Jutri bomo sprejeli nov sklep v tem sektorju, rezervni deli, avtomobilski deli. In kar nekaj preiskav še teče in bo to potem tudi del dela mojega naslednika ali naslednice pa posebno v tej panogi, to je ključni del avtomobilske industrije in to je zato zelo pomembno. Na energetskem področju imamo zelo veliko dejavnosti, primer Gazprom, pa nekatere odločitve, ki so bile sprejete prejšnji teden ali pred nekaj tedni, glede električne energije, potem preiskujemo primere glede zlorabe dominantnega položaja, naprimer v Bolgariji, Prav tako pa seveda v zadnjih tednih opravljamo zelo pomembno delo, ko se odločamo o novih smernicah za energetsko in okoljsko pomoč. To je ključno vprašanje za spodbujanje obnovljivih virov energije in za spodbudo okoljskim ciljem na dosleden način, tako da bo to skladno z državnimi pravili istočasno pa moramo seveda razmisliti tudi o posledicah in financiranju te strategije za nekatere najbolj ključne sektore naše industrije, energetsko intenzivne sektore in sedaj bomo skušali se osredotočiti na to, da bodo javna sredstva podprla energetsko okoljske cilje, istočasno pa moramo vzeti v ozir, ko se odločamo, kaj je združljivo in kaj ne s to strategijo tudi razmislek o tem, da vidimo, kakšne so posledice za ključne sektore za našo industrijo. Dejavni smo tudi na področju telekomunikacij, še prav posebno. Imamo sedaj dva pomembna primera združevanja. Irski in nemški primer v sektorju, ki potrebuje pomoč, kajti od njih zahtevamo zelo veliko investicij, da bi izboljšali omrežja, storitve in konkurenčnost. V primerjavi z drugimi udeleženci na trgu, ki se razvija zelo hitro in imamo zelo pomembne udeležence na trgu, po drugi strani pa moramo seveda zaščititi konkurenco. Ne moramo samo zahtevati investicij in posodobitev omrežja istočasno pa tudi omejevati. Potrebno je doseči ravnovesje. In ta dva primera bosta potem tudi pomembna v naslednjih mesecih, morda tudi za naslednjega komisarja. Potem imamo tudi preiskavo v Google. O tem smo že veliko krat govorili tukaj. Zadnjič tudi za zaprtimi vrati z nekaterimi poslanci z tega odbora in nasplošno s poslanci Evropskega parlamenta. Imamo pomembne smernice za državne pomoči v letalskem prometu. O tem se lahko pogovarjamo, če boste želeli. Prav tako pa smo v zadnjih tednih dejavni tudi še pri drugih pomembnih smernicah pri posodobitvi državne pomoči. Gre, gre za smernice za raziskave in razvoj. To je zelo pomembno. Ne bom pa šel v podrobnosti pomena podpore temu sektorju na ustrezen način z ustreznim osredotočanjem na javna sredstva. In še zadnja pripomba. Govorili ste tudi o drugih zakonodajnih pobudah, o katerih je govor o parlamentu in kjer prispevamo skupaj z komisarjem Barnjem v tem primeru. Gre za zakonodajno reformo plačenih sistemov, direktivo o plačenih sistemih in tudi razpravo o pristobinah za izmenjavo tem trenutku parlament o tem tudi razpravlja. In kar se tiče zadnjih stališč vašega odbora, moram reči, da sem zelo zadovoljen. Mislim, da so v polni meri dosledna s preiskavami, ki jih vodimo, kar se po eni strani tiče poslovanja v Evropi in poslovanja globalno in potem Mastercard po drugi strani. Vesel sem, da imamo združljiva stališča tako parlament, tako tudi na komisiji glede teh pristojbin za izmenjavo. Hvala lepa. To so moje vodne besede. Hvala lepa za gostoljubnost, za sodelovanje. Želim vam vse najboljše na naslednjih volitvah za tiste, ki boste kandidati, še prav posebno tistim, ki ste člani moje politične skupine, seveda. Hvala lepa. So, uh, th thank you very much. Um, Hvala lepa. Ja, se ve se, da sem jaz zelo trdna in da nišče ne bo dobil več pomoči od mene. Sedaj pa vprašanja v imenu EPP Pablo Zalba. Hvala Šeron, hvala tudi komisarju. Prisluhnil sem vam in v tem predvolilnem kampanju, v predvolilni kampanji sicer nisem želel izpostaviti pisma, ki ste ga naslovili na predsednico, ampak. Sam sicer ne poznam najbolje teh zadev. Sami ste omenili nekaj podjetij, tudi Google. Občutek imam, da ste uspeli pridobiti veliko več koncesij strani teh velikih podjetij kot ostali regulatori. Zato me zanima, ali bi bilo možno tudi pri drugih podjetjih pridobiti veliko več koncesij. To je ena zadeva. In druga zadeva. Sam pripravljam tudi poročilo v zvezi s tematiko, za katero ste zadolženi. Ne vem, ali se bodo stvari zaključile v naslednjem mandatu ali ne, upam, da je, ja, ampak zanima me, ali obstajajo velike razlike med stališčem parlamenta in komisijo na tem področju. Hvala. Sí, muchas gracias, señor Zola. Efectivamente, no le voy a apoyar. Ya, ¿eh? ja, ne bom sedaj govoril o volitvah. Osebno vam želim veliko sreče. Tudi vam, gospod Langen, želim veliko sreče. Ja. Primer Google. Kolikor vem, je samo en pristojni organ v Evropi opravil podobno preiskavo kot mi v okviru komisije. Že od novembra 2010 opravljamo to preiskavo. Federal Trade Commission iz ZDA je začel s preiskavo približno ob istem času kot mi. Z istimi problemi oziroma argumenti se ukvarjajo. Federal Trade Commission je decembra leta 2012 zaključil svojo preiskavo in je rekel, da so razmere sprejemljive. Sicer je Google enostransko nekoliko popustil, ta koncesija je po našem mnenju bila minimalna. Res je, da ima Google v ZDA zelo močen položaj, tudi na samem trgu ima močnejši položaj, kot ga ima naprimer v Evropi nekje 70 odstotkov oziroma 70 do 75 odstotkov tržnega deleža zaseda Google. Njegovi iskalniki in brskalniki se najbolj pogosto uporabljajo, še dva konkurenta sicer imajo, ampak v Evropi pa zaseda kar 90 odstotkov, razen v eni državi. Ne bom navajal razlogov, zakaj v tej državi nimajo tolikšnega deleža. Ne zato, ker ne bi bilo konkurentov, ampak pri nas v Evropi skoraj da avtomatično uporabljamo Google brskalnik. Zelo malo krat uporabljamo druge brskalnike, ne kliknemo niti na računalnikih, niti na tabličnih računalnikih, na druge brskalnike, avtomatično preklopimo na Google zato ne bi želel kritizirati tistega, kar je rekel ameriški organ Federal Trade Commission. Razmere so drugačne. Morda niso tako zelo drugačne, da bi upravičevale različno obravnavo znotraj preiskave, ampak kakorkoli že. Mi še naprej preiskujemo zadeve, preiskava še ni zaključena, smo v novi fazi preiskave, pripravljamo pisma, ki jih bomo naslovili na vse uradne pritožnike v tem postopku. Pojasnili bomo tudi, zakaj se nam zdi, da je zadnja različica Googlovega predloga, ki smo ga dobili konec januarja, takšna, da bi uspela morda razrešiti vse naše pomisleke, ki se nam zdijo upravičeni v posameznih pritožbah. Takšno je naše mnenje, ki ga bomo tudi dobro argumentirali. Pogovarjali se bomo seveda z vsemi pritožniki. Ne izključujem pa možnosti, da bi ti pritožniki predstavili nove razloge, zaradi katerih bi se mi lahko premislili. Ampak glede na to, koliko smo se o tem pogovarjali, koliko smo o tem razmišljali, koliko različnih možnosti smo preučili, dvomim, da bi bili ti argumenti res takšni, da bi mi spremenili stališče. Lahko vam povem, da smo na zadnjem sestanku tudi s člani parlamenta obravnavali to tematiko. Preiskava se bo zaključila jeseni, nobenega dvoma ni glede tega, ni sicer še opredeljen končen datum za to preiskavo. Preiskava traja že zelo dolgo, smo v sklepni fazi te preiskave, zagotovo se bo zaključila. Veliko dela smo opravili. Obstaja pa razprava, ki se ne tolmači vedno na najboljši možni način. V tem primeru, pa tudi v številnih drugih, seveda, se uporablja tudi politika proti zlorabi dominantnega položaja. Zakaj se omenja deveti člen uredbe? Želimo sprejeti kompromisne predloge, ki bodo tudi pravno zavezujoči. S tem bomo tudi odpravili vse ovire za konkurenco, na katere smo naleteli tudi tekom preiskave. Ne bomo sicer sprejeli odločitve o prepovedi. Razlog za to je, da smo v okviru te preiskave analizirali različne situacije. V času preiskave se lahko situacija še spremeni, ampak v tem primeru res ne vem, zakaj bi morali karkoli spreminjati, zlasti, če bo končen rezultat pravno zavezujoč in bo odpravil tudi probleme pri konkurenci ki smo jih obravnavali v preiskavi. Tekom preiskave smo spreminjali pot. Preiskava se je začela na podlagi člena 7. Najprej smo želeli uvesti prepoved, potem smo v danem trenutku nekoliko skrenili s poti, uporabili člen 9. Rekli smo, da bi bilo bolje, če bi sprejeli zavezujoče obveze Potem smo govorili tudi o patentih, o standardih, se pravi začeli smo s členom 7, preiskavo bomo zaključili s členom 9. Če pa predlogi na podlagi postopka iz 9. člena ne bodo spremljivi, bomo uporabili še enkrat 7. člen. Nekateri so rekli, da bi morali uporabiti člen 7, stremeti k prepovedi. vendar so to vrstni postopki v veljavi že leta 2004, ko je začela veljati direktiva 1 skozi 2003. Pomembno pri tem vprašanju pa je, ali smo pristojni ali ne, pa tudi koliko so nam lahko v pomoč instrumenti z področja politike konkurence. Potem gre tu tudi za vprašanje zlorabe dominantnega položaja, ali gre tu za odpravo problema ali gre za kaj drugega in mislim, da smo ravnali v tem primeru posem korektno. Hvala. Um, uh, Hvala lepa. Ja, to je trenutno zelo pomembna tema. Sedaj pa v imenu SD Antolin Sančes presedo. Hvala lepa, spa predsednica, tudi sam bi rad podaril odlične medinstitucionalne odnose s komisijo tudi na področju konkurence. Stalno ste delovali v sodelovanju z našo institucijo, delovali ste pregledno. Mi smo sodelovali s komisarjem, pa tudi z njegovimi tesnimi sodelavci, tudi s predsednikom delovne skupine. Moram reči, da so bili naši odnosi res pozitivni. Poleg tega bi rad povdaril še to, da na področju konkurence parlament prvič izvaja svoje pristojnosti. Običajno je bila samo komisija pristojna za to področje, sedaj pa je parlament prav tako so zakonodajalec. To je tudi skladno z obljubo, ki ste jo dali na zaslišanju, gospod komisar, in upam, da se bodo stvari še dopolnile v prihodnje. Nekoliko bi razmislil na glas o zadevah, ki so še odprte. Komisar ima kar nekaj izkušenj na tem področju. V vseh teh letih, v zadnjih petih letih ste opravili veliko dela. Bili ste tudi komisar za gospodarske zadeve, tako da imate res veliko izkušenj. Sam bi rad izpostavil nekaj zadev, ki se mi zdijo pomembne. Sam sem prepričan v to, da bi morali še naprej delovati pregledno. Na področju konkurence je treba delovati pregledno, vedeti moramo, kako delujejo pravila glede državne pomoči na finančnem področju. Državna pomoč je zelo pomembna, priznati jo je treba. Komisija bi morala vedno posredovati zelo natančne podatke tudi v zvezi s tem, kakšne so bile posledice krize, kakšen je bil vpliv na davkoplačevalce, na gospodarstvo in upam, da bo komisar nadaljeval z delom v tej smeri. Druga zadeva, primer Google. Tu se zastavlja več različnih vprašanj. Bolje je, da najdemo neke rešitve, ne da se takoj odločimo za prepoved. Vprašanje pa je, kako bomo razrešili problem z morebitno škodo, ki je nastala zaradi položaja Google. Mislim, da je to ena od tematik, o kateri bi morali še razmisliti, zlasti, ko bomo razpravljali o spremembi uredbe 1.2030 let izkušenj. Imamo na tem področju določene pomembne stvari, bomo morali še enkrat pretehtati. Morda tudi odnos med javnim in zasebnim sektorjem, lahko bi poskrbeli za večjo sinergijo med javnim in zasebnim stebrom. Še en pomemben vidik bi rad izpostavil. Organi za konkurenco bi morali biti resnično neodvisni. Tu bi morali postaviti jasne standarde. Sočasno pa bi morali biti bolj zahtevni glede sprejetih odločitev. Te bi morale imeti enakovreden učinek. Enako velja tudi za kazni. Namreč organi znotraj iste mreže sprejemajo odločitve, ki pa imajo drugačno težo. Gospod komisar, upam, da boste tudi pri teh vprašanjih podali kakšen odgovor ali pa vsaj premislek. Hvala lepa in veliko sreče tudi v prihodnih letih. Najlepša hvala za vaše sodelovanje v vseh teh letih. Nobenega dvoma ni, da so bila ta leta delovno res intenzivna, pa ne samo na področju konkurenčne politike, temveč tudi na področju gospodarstva. Kolega Sančes Presedo je res odličen sogovornik na tem področju svoje iz iste države, iz iste stranke. Pa to ni edini razlog, zakaj menim, da je kolega Sančes Presedo res intenzivno delal na tem področju mislim, da je tudi spostavil zadeve, ki bi jih morali upoštevati v prihodnje, vendar je to druga zgodba. Kar zadeva preglednost pri državni pomoči. Pri državni pomoči v finančnem in bančnem sektorju, verjetno veste, smo si res izredno prizadevali za to, da bi predstavili rezultate, ki smo jih objavljali letno v obliki točkovnice. Mi smo si res izredno prizadevali na tem področju. Želeli smo, da bi denar davkoplačevalcev, ki je bil uložen v bančni sektor, bil porabljen na pregleden način. Vse zadnje je šlo za velike količine javnega denarja, ki smo ga namenili za prestrukturiranje bančnega sektorja. Želeli smo, da bi se vse te informacije objavile, da bi jih lahko videli vi in tudi ostali državljani, zato je to tudi objavljeno na spletni strani. Pripravljamo tudi nove smernice iz svežnja o državnih pomočeh. V teh smernicah omenjamo tudi zahteve glede državne pomoči. In uh, vsi državljani, vsi deležniki bi morali biti obveščeni o tem, kolikšna je raven državne pomoči. Delovati moramo pregledni, pregledno pri državni pomoči, ki se dodeli na ravni vsake države članice. Nekatere države članice se temu kar upirajo, ampak postopoma se vendarle držijo smernic, ki smo jih pripravili. To je res izjemno pomemben napredek. Zastavili ste tudi vprašanje v zvezi z Googlom, pa ne samo v zvezi z Googlom. Kaj se zgodi z odločitvami, ki jih sprejmemo na podlagi 9. člena? Kako vključiti tudi vprašanje nadomestil za škodo, ki so jo utrpele posamezne žrtve oziroma oškodovanci? Člen 9 je tisti, ki bi ga morali še dodatno upoštevati v prihodnje, tudi pri teh vprašanjih, tako da je to vprašanje še kako merodajno. Odločitev se lahko sprejme na podlagi 7. ali 9. člena. Najprej moramo ugotoviti, ali je prišlo do zlorabe prevladojočega položaja. Če ja, je treba stvari popraviti. Pri tem moramo uporabiti tudi zakonodajo z področja konkurence. Upoštevati pa moramo tudi možnost, da vse oškodovance izplačamo z nadomestilom za škodo. Zdi se mi, da bomo v prihodnje morali še obravnavati ta vprašanja tudi nova komisija um, in nov parlament se bosta s tem ukvarjala, tudi svet. Kaj se dogaja z nacionalnimi organi za konkurenco, ki so vključeni v evropsko mrežo? Ta deluje od leta 2004 uporabljajo ista pravila, pravila iz pogodbe, potem druga pravila. Ti organi morda ne uporabljajo teh pravil na enak način, morda tudi ne dovolj dosledno. Zato bi morali poskrbeti za ustrezno poenoteno izvajanje pravil iz pogodbe. Lahko sicer komisija sprejme dodatna pravila, lahko nacionalni organi sprejmejo dodatne odločitve s tem v zvezi. To je zelo pomembno, namreč kakšne rezultate dosegamo z izvajanjem teh politik. Nacionalni organi za konkurenco včasih res niso dovolj neodvisni ali pa nimajo dovolj sredstev za to, da bi na učinkovit način opravljali svoje funkcije. In to je problematično. V eni državi je v tem trenutku položaj še posebno težaven. Mi skušamo pomagati pri reševanju teh vprašanj, vendar nimamo pravnega instrumenta. Naprimer, ko gre za telekomunikacije, za energijo, tu obstajajo minimalne zahteve, ki jih morajo nacionalni regulatori upoštevati. Pri nacionalnih organih za konkurenco pa nimamo evropskih pravil, ki bi opredeljevala minimalna pravila, ki morajo biti spoštovane v vseh državah članicah. In to je zadeva, ki jo bomo morali upoštevati tudi v prihodnih letih. Hvala. Uh, Hvala. Sedaj pa še za Alde. Ramon Tromosa, zdi se, da to postaja španska razprava. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar, hvala lepa, da ste prišli v parlament. Osebno se vam želim zahvaliti za zelo dobro sodelovanje v zadnjih petih letih. Imam dve konkretni vprašanji, ko gre za Google primer in pa tretji skupek uh, popravnih sredstev. Najprej, kar se tiče Ko gre za skrbniška, ki nadzoruje vse skupaj, lahko parlament o temu neposredno poroča. Potem pri Google gre za probleme v zvezi z iskalnikom. To je odvisno od uh, dveh elementov in to bo maksimiziralo dobiček, ki ga lahko dobi Google. Zato bodo morda pri tem zmagali tisti, ki lahko ustvarjajo največji dobiček za Google. Ne bo šlo za najcenejše cene za potrošnika, ne za najbolj inovativne proizvode. Zato me zanima, v kakšnem smislu je ta rešitev dobra in še mislim, da je tretji skupek pravnih sredstev boljši za potrošnike. Morda so cene sedaj višje pri storitvah iskal, iskalcev. Če bo Google tukaj spreminjal nastavitve, potem bo morda postal še bolj dominanten in tako bo naslednji komisar spet imel veliko dela v tem primeru. No, no Hvala, gospod Tremose. Ja, na tem mestu ne morem razpravljati o konkretnih preiskavah, ki potekajo. Kot veste, to ni in ne bi smel biti predmet razprave v takšnih okoliščinah. Poleg tega je možno na sestankih, ki so namenjeni izključno vašemu odboru in morda še kateremu odgovoru, možno podati bolj konkretne informacije na tako odprtih javnih sejah, pa ne morem javno govoriti o teh zadevah. Par informacij glede tega razsodnika, ki bo pravzaprav skrbel za pravilno izvajanje odločitev, ko bo ta enkrat sprejeta tudi v primeru Google. Ta razsodnik mora biti v prvi vrsti neodvisen, imenovala ga bo komisija. Ta oseba mora biti tudi tista, ki bo redno pošiljala in poročila vsake tri mesece, verjetno tako komisarju kot celotnemu GDA-ju za konkurenco. Predvsem pa mora sprejemati odločitev na podlagi svoje ocene v smislu, kako se izpolnjujejo zaveze Sočasno pa se bo morala ta oseba seveda ukvarjati z različnimi pritožbami iz vseh sektorjev. Tudi združenje potrošnikov na evropski ravni je po mojem mnenju logičen sogovornik. Ne samo v tem primeru, temveč tudi v drugih primerjih, ko se sprejemajo odločitve na podlagi člena 9, ko se sprejemajo pravno zvezujoče zaveze. Morda ta razsodnik trenutno še ni tako poznan, kot bo v prihodnje, ko bo sprejeta odločitev v tem pomembnem primeru. Vendar so to pravila igre. Vsaka oseba, vsaka institucija, vsako združenje, ki ima relevanten komentar na tveganje v zvezi s tem, da se odločitve sprejete na podlagi člena 9 ne bodo dosledno izvajanje, lahko uporabi to možnost, vrata so odprta. Sam bi celo rekel, da imajo vsi ti akteri pravzaprav dožnost, da opozorijo tega razsodnika na morebitne težave. Pravila so jasna in poznana. Lani smo imeli en primer, naprimer, ko se sprejete zaveze iz odločitve na podlage člena 9 niso izvajale. V zelo kratkem času smo potem sprejeli negativno odločitev v zvezi s tem konkretnim primerom, ko je šlo za neizpolnjevanje obveznosti. Posledice so bile, da smo naložili visoko kazen, več kot 50 milijonov evrov, poleg tega so morali prenehati z delovanjem. In ta razsodnik, trustee, je tisti, ki mora torej spremljati, kako se izvaja odločitev sprejeta na podlagi člena 9. To je pomembna funkcija. Potem pa so tu še podpogodbeni izvajalci in tako naprej. Vertikalno bomo preverjali stvari, katere službe so si med seboj konkurenčne, kaj vse ponuja Google, naprimer, v smislu storitev, kolikšno je plačilo za primerljive storitve, kaj se ponuja, ali se karkoli plača tudi preko klika, kako to vpliva na potrošnike in uporabnike. Verjetno bo tudi uporabnik moral plačati nekaj, ampak pomembno je, da poskrbimo tudi za srezno preglednost na tem področju. Kakorkoli že, to je argument, ki se uveljavlja. Na podlagi trenutnega predloga naj bi se povečali prihodki Google. Sam se s tem ne strinjam. Če konkurentov ne bo, potem bo Google pobral vas prihodek. Če pa bo 10 odstotkov moral plačati za storitve, ki se oglašujejo na Googlovi strani, potem se bodo ti prihodki porazdelili med Googlom in ostalimi konkurenti, ki se pojavljajo naprimer na sorodnih straneh. Uh, Čakala sem na to, da tolmači končal. Sedaj pa v imenu zelenih bas iCout. Hvala, gospa predsedujoča, hvala komisarju, da je tukaj. Dve vprašanje imam za vas. Najprej državno pomoč za energijo in pa drugo, gre za bolj konkreten primer, gre za državno pomoč letališču na nizozemskem, odkuder prihajam. Najprej državno pomoč za energijo. V vaših predlogih ste lani jasno izjavljali, da je osrednji del predloga tehnološka neutralnost, ta predlog je bil potem močno kritiziran. Edino, kar lahko rečem jaz, je naslednje. Ko gre za obnovljive vire, smo to neutralnost preverili na nizozemskem. V letih 2008 do danes je, eh, so obnovljivi viri eh, zrasli iz 3 odstotkov na eh, radikalnih 4 odstotke. To pomeni, da ta tehnološka neutralnost sploh ne deluje. Vi ste pa rekli, da je to namenjeno spodbujanju obnovljivih virov energije, doseganju ciljev. Še vedno se sprašujem, kaj želite, kaj želite s tem doseči. Če si ogledamo nove predloge, o katerih sedaj potekajo posvetovanja, teh seveda nišče ni videl, se mi zdi, da obstaja morda neka več prostora za nove tehnologije, vse dolgoročno gledano eh, da obstajajo razmisleki o specifičnih tehnologijah. Ampak zanima me, kaj točno to pomeni. Ena dolgoročna tehnologija postaja z leti vse bolj draga. Gre za jedrsko. Zato me tudi tukaj zanima, kaj menite o tej uh, Hinklevi podporni schemi, ki jo izvaja Združeno kraljestvo. In pa še. Zadnje vprašanje je v zvezi z državno pomočjo za energijo. Kdaj boste to predlagali? Jaz sem slišal, da bo ta datum 9, 9. april, ampak če si ogledate obsežnost javnih posvetovanj, več kot tisoč prispevkov, mislim, da bi si morali vzeti več časa. Bolje bi bilo, da bi to resno premislili, kot pa da hitite. In pa še vprašanje v zvezi z nizozemsko letališčem, ki je blizu nemški meji, gre blizu je Münstru Ostnerbruku. Um, ehm, Razdalje 100 km Nizozemska vlada daje veliko državne pomoči temu letališču, 20 milijonov mu je že namenila, gre za letališče. No, eh, gre pa za to, da je na nemški strani letališče, ki trpi zaradi izgub in je premalo uporabljeno. Eh, vem, da smo imeli na polskem v primeru Gdanska jasen primer, ko če je šlo za eh, letališči, ki sta med seboj oddaljeni manj kot 200 km eh, in je eno premalo uporabljeno, potem drugemu ne moremo namenjati državne pomoči. Najprej v zvezi z državno pomočjo za energijo. Tehnološko neutralnost je v praksi zelo težko izvajati, čeprav v osnovi to dobra, dobra ideja. Ja, prav ste povedali, da smo imeli sedaj zelo široka javna posvetovanja. Lahko ste prepričani, da bomo upoštevali vse prispevke, vse odgovore. Veliko odgovor smo dobili iz javnih posvetovanj in bodite prepričani, da smo in bomo vse analizirali v Generalnem direktoratu za konkurenčnost. Veste, da nimamo neomejenih virov, ampak moram povedati, da naše službe kljub omejenim virom zelo dobro delajo. In zelo sem zadovoljen s tem, kako so te službe delale, zlasti pri tem vprašanju, ko gre za smernice za energijo in okolje. To področje je izredno pomembno, veliko pozornosti je dobilo in veliko pozornosti bomo temu posvečali vse do zadnjega dne. Ohranili bomo ta datum 9. april za sprejem teh priporočil, saj morajo stopiti v veljavo 1. Julij letošnjega, 1. julija letošnjega leta. Eh, in zato moramo prečasno seznaniti za smernicami vse tiste, ki jih bodo morali kasneje izvajati. No, eh, tehnološka neutralnost. To je sicer dobro načelo, ga je pa težko izvajati. S tem se strinjam. Jaz sem skušal v besedilu zagotoviti primerno stopnjo prožnosti za to, da bi omogočil upoštevati različne izkušnje na področju tehnološke neutralnosti. Upošteval sem preverjene uh, tehnologije, pilotne projekte. Na ta način želimo zagotoviti kar najvišjo možno stopnjo tehnološke neutralnosti. To ni vedno možno, ponekod pa je. Omenili ste primer z nizozemske. Tudi drugih, veliko drugih primerov imamo. Uh, ne samo na nizozemskem, imamo tudi druge izkušnje, druga mnenja, ki kažejo na to, da tukaj lahko postopno napredujemo na pragmatičen način. Meni se še vedno ta princip, princip zdi dober. Kar se tiče uh, tega primera Hinkli, um, ehm, v zvezi s tem poteka preiskava. Britanska vlada je rekla, da bo dala državno pomoč jedrski elektrarni v Hinkli v eh, lanskega oktobra. Mi se ukvarjamo s tem primerom. Britanske, britanske organi želijo pospešiti preiskavo. Uh, No, je pa to zelo zapleten, kompleksen primer. Poleg tega, da je primer zapleten, pa moramo upoštevati tudi določbe iz pogodbe. Zato, da lahko odločimo, pod kakšnimi pogoji bo projekt skladen z našimi določbami oziroma ali bomo morali razmisliti o kakšnih prilagoditvah v smernicah ne prejšnjih, ne zdajšnjih ni vključene jedrske energije. Tukaj se opiramo neposredno na pogodbo, zato to otežuje naše delo in pa zapletenost našega dela. Ne gre samo za vsa vprašanja okrog jedrske energije, ampak gre tudi za dejstvo, da tukaj moramo preverjati skladnost pogodbo. Če bomo lahko še v času tega mandata komisije sprejeli končno odločitev, bi se mi zdeli bi se mi zdelo to dobro. Ehm, ne bi želel takšne preiskave predati v roke mojega naslednika. No, ampak če to ne bo možno, pa vam lahko zagotovim, da bo tudi naslednja komisija nadaljevala z eh, to preiskavo. Kar se tiče tega letališča, ki ste ga omenili, konkretnega primera ne poznam. Nedavno smo sprejeli nove smernice za letalske družbe in letališča. Te smernice določajo jasne kriterije ko gre za kompatibilnost naložb v letalsko infrastrukturo. Upoštevati je treba različne značilnosti letališč. Uh, lahko razmislimo o delni ali pa polni uh, kompatibilnosti za operativno pomoč določenemu letališču. Uh, No, sedaj čakamo na to, da bodo stopile v veljavo nove smernice, medtem pa moramo razmisliti tudi o možnosti nadomestitve enega letališča z drugimi letališči v isti regiji, če gre za razumno razdaljo ali za razumne investicije v neko novo letališče. In tukaj ne gre samo za Eh, druga letališča, ampak moramo razmisliti tudi o drugih načinih prevoza, zato da lahko zagotovimo mobilnost potnikov. No, eh, ko ste omenili ta polski primer, tukaj sta bili dve letališči preblizu. Prvo letališče, letališče, ki je tam že dalj časa, je dobilo veliko pomoči državne in druge pomoči eh, in že to letališče ni bilo dovolj uporabljeno. Zato novo letališče ni imelo smisla. No, ampak mislim, da je tukaj šlo za razdaljo, ki je bila manjša od 100 km. Eh, mogoče je šlo za 30 ali 50 km, vi ste omenili več kot 100 km. Nas je ogledal ta vaš primer, ki ste ga omenili. Ne vem, ali gre za seznam primerov, pri katerih čakamo na odločitev ali če gre za primer, o, katerih, o katerem smo bili uh, pred kratkim obvečeni, bom pa vam odgovoril na to vprašanje v pisni obliki. Hvala lepa. Eh, bolj disciplinirani moramo biti, sicer ne moremo mogli sprejeti vseh vprašanj. Najprej za Evropsko ljudsko stranko Werner Langen. Hvala lepa, gospod eh, komisar. E, jaz sem že četrti mandat prisoten tukaj v odboru za gospodarske in monetarne zadeve in vi ste prvi, ki je od leta 1994 resno vzel eh, ta pogajanja in ki ne odloča glede na politično linijo. Eh, Karl von Nier je bil politični pragmatik, Mario von Monti je bil profesor iz Italije, Neli Krus je uh, najavljala samo odločitve svojih uradnikov, ni se sama pogajala in vi ste prvi, ki ste tukaj zelo učinkoviti. Zato uh, vam želim izreči ta eh, kompliment, da pogajanja z parlamentom ali jemljete resno. Imam nekaj vprašanj. Najprej, omenili ste že državno pomoč za obnovljive vire energije. Direktivo v zvezi s tem gre za okoljsko pomoč eh, nemškemu zakonu o obnovljivih virih energije. V zvezi s tem ste se tudi vi pogajali. Danes je bilo v nemškem tisku objavljeno, da ste podali nov predlog v zvezi z tem sektorjem, v zvezi z oceno za Evropski enotni trg. Ne gre samo za oceno znotraj Evropske unije, pa, ampak tudi za uh, oceno zunaj meja Evropske unije, da boste zahtevali tukaj določen delež oziroma da ne boste omogočili lastne proizvodnje energije. Zanima me, če lahko kaj poveste o tem primeru. Drugo vprašanje. O tem ste že govorili. Gre za letališča oziroma glavne uh, poti. Tukaj je odprt letih veliko primerov, ali boste to zaključili še pred iztekom mandata, glede na nove smernice. In pa še zadnje vprašanje, gre za regionalen problem. v javnosti razumevanja za konkurenčno politiko ni veliko, čeprav je to ena izmed ustanovnih politik Evropske gospodarske skupnosti. Primer Nürnberg Ring. Eh, tam je upravnik nesolventnosti povedal, da, je, da jih je eh, komisar Almunija eh, prisilil v to, drugače bi morali prekiniti ta Nürnberg Ring kako lahko eh, predlagate, da bi na boljši način predstavili pomembnost konkurenčne politi politike konkurence v javnosti? Kaj bi lahko tukaj naredila eh, Evropska unija za boljše razumevanje? Hvala lepa, gospod Langen. Sej veste, da je naše dvostransko sodelovanje že dolgotrajno ne bom vas neposredno podprl pri volitvah, tako kot sem to povedal tudi gospodu Zalbi, ampak bova pa še naprej prijatelja na osebni ravni. Ja, prav imate, politika, konkurenca ni posebno, uh, posebno priljubljena, tako da če bi podprl vas, bi šli mogoče vasi glasovi drugim. No, kakorkoli. Uh, Eh, smernice za okolje in energijo. Tukaj imamo pet glavnih točk pri teh smernicah. Najprej, kako zagotoviti javno podporo obnovljivim virom energije, kako dati podporo energetskemu uh, sektorju, podpora energetsko, uh, ukrepom energetske učinkovitosti, Um, drugim mehanizmom in kako upoštevati posebno obravnavo energetsko učinkovitih sektorjev v nekaterih državah. Če ti sektori ne plačujejo polne cene, ki jo zahtevamo od vseh drugih Eh, potrošnikov energije, ravno zato, ker so te energije tako energetsko intenzivne. Vse skupaj pa mora biti seveda kompatibilno z eh, zakonodajo na področju državne pomoči. No, o tem naširoko razpravljamo. Po tem sestanku bom imel eh, sestanek z, dvema, z predstavniki dveh sektorjev Eh, no, eh, nažalost sam ne morem razumeti poročil v nemškem tisku, ampak vem, da se tam vedno znova eh, omenja moje ime. Tam je zapisano Ege Almunja in zato vem, da govorijo o meni. Skušali bomo pripraviti seznam sektorjev, ki lahko dobijo delno izjemo pri teh uh, stroških za financiranje obnovljivih virov energije ali česa drugega. Te sektorje bomo izbrali glede na intenzivnost njihovih stroškov eh, za elektriko in pa na osnovi tržne intenzivnosti ne moremo preučiti njihovega vpliva na notranjem trgu. Z zunanjo izpostavljenostjo teh sektorjev moramo upravičiti eh, izjeme za te sektorje. Eh, vpliv, kakšen bi bil vpliv, če bi se ti sektori preselili v druge dele sveta zaradi njihovih visokih stroškov energije. Gde torej za eh, energetsko intenzivnost in pa tržno intenzivnost na podlagi teh dveh faktorjev dobimo seznam sektorjev. Drugo vprašanje pa je, dokam lahko gre ta izjema. Načelo iz eh, smernice naslednje. Izjemo bomo sprejeli, če ne bo presegla določenega odstotnega deleža eh, BDP-ja. Nekateri sektori so uh, zelo energetsko zelo intenzivni. Zato moramo preučiti, da kolikšne mere lahko damo tem sektorjem eh, posebno obravnavo oziroma bolj ugodno obravnavo. Gre torej za sektorje, ki imajo bodi si zelo visoko porabo elektrike ali pa so zelo ali, ali pa so tržno gledano zelo intenzivna. No, to bomo morali preračunati v, zadnji, v zadnjem trenutku. Veliko informacij smo dobili, na podlagi katerih bomo lahko določili primerno raven izjem. To mora biti spremljivo ne samo za eno industrijo in za eno državo članico. Razmisliti moramo o vseh industrijah se bodo druge industrije plačale to, kar tisti sektor, ki bodo dobili izjemo, ne bodo plačali. Razmisliti moramo pa seveda tudi na celotni evropski ravni in ne upoštevati samo situacije v eni državi članici. Pripričan sem, da nam bo tukaj uspelo doseči dober kompromis. Kot ste povedali, se zelo rad pogajam, ampak rad izpogajam to, kar je izvedljivo. Tako da bomo videli, kako bomo lahko tukaj dosegli dober dogovor. E, letališča um, tukaj je v teku kar nekaj postopkov. No, v, pri prvih smernicah smo sprejeli prvo skupino odločitev, sedaj v teh dneh bomo sprejeli drugo skupino odločitev. Skušal bom ta postopek pospešiti, ampak ne morem eh, točno predvideti, koliko primerov bo še vedno odprtih 31. oktobra. No in če Nürnberg ring. Ne bom uh, govoril o tej razpravi uh, o zakonodaji glede insolventnosti v Nemčiji. Vi jo verjetno bolje poznate. Mi smo povedali, kakšno je naše stališče do Nürnberg ringa in do državne pomoči tam. Zadnjič, ko smo se sestali v Štrasburu, sem jasno povedal, da ne bom govoril o tem, kako naj Nemčija izvaja svojo zakonodajo o insolventnosti. Uh, tisti, ki izvajajo, eh, ki se ukvarjajo to zakonodajo, pa mora seveda zelo dobro poznati tudi našo okvirno zakonodajo. Dobro, oni naj izvajo svoj zakonodajni okvir, ki mora spoštovati našega in obratno. Jaz ne bom posegal v vprašanja, ki so v pristojnosti tistih, ki eh, pač morajo izvajati nemško zakonodajo eh, insolventnosti. Hvala lepa, gospod komisar. Imamo še pet eh, govornikov in 20 minut na voljo. Pohiteti moramo. Prosim vas za hitro vprašanje in hitre odgovore. Če bomo tako postopali, bo časovno to izvedljivo, če ne pa ne bodo mogli do besede vsi govorniki. Elisa. Hvala lepa. Eh, govorila bom angliško, zato da bom hitrejša. Zanimajo me eh, pravila konkurenčnosti in pa državne pomoči. Če primerjate sistem reševanja znotraj in pa zunaj bančnega sistema, no vi veste, da, sem, da poročam o enotnem mm, mehanizmu reševanja. V zvezi s tem imam dve vprašanji. Najprej naprej eh, vladn, vladna sredstva stabilizacije kot nekak zadnji, eh, zadnji element, zadnjo sredstvo, ki je lahko pomoč banki oziroma mehanizem za nadzor nad eh, ogroženo banko. To ne bo na voljo v enotnem mehanizmu reševanja, to ni ne v našem predlogu, ne v predlogu sveta prav tako obstajajo razliki, razlike med pogoji za uporabo denarja iz tega sklada. Pri enem imate 8 odstotno odgovornost, po drugi strani pa 20 odstotkov eh, eh, tveganega kapitala za to, da lahko uh, nacionalni organi v to posegajo. V uh, SRM pa ima se samo en pogoj, 8 odstotkov celotne odgovornosti. Se pravi, v znotraj bančne unije je sistem bolj rigiden kot pa zunaj bančne unije. Kako bo to delovalo, če pa. Kako bo to delovalo, če upoštevamo enotni trg? Ali menite, da, bo, da tukaj obstaja tveganje, da bo prišlo do neskladja med zahtevami znotraj in pa zunaj bančne unije in pa še vprašanje reševanja? Mi želimo, da bi tukaj komisija prevzela močno vlogo, pri reševanju, ampak zanima me, če se je komisija pripravljena, če je pripravljena nadzorovati morebitno zlorabo sredstev v omejenem časovnem okviru, tako da se bomo lahko zanesli na službe komisije, da bodo te službe ustrezno sodelovale v ukrepanju reševanja, ne da bi pri tem eh, ogrozili kakovost samega sistema reševanja. Na hitro. Nekateri vidiki vašega vprašanja so preveč tehnični, da bi o tem razpravljali tukaj. Se veste, da smo stalno v stikih z eh, našimi službami, vedno, ko je to potrebno. Načelo je naslednjo. Imamo pravila državne pomoči za bančne sisteme ali za načrte prestrukturiranja, za načrte reševanja. To velja v vseh 28 državah članicah. Ne moremo nekje zakonodaje bolj strože izvajati, ker ena banka spada v bančno unijo, druga pa ne. Tukaj bomo morali en, ohraniti enako izhodišče za vse, ko gre za državno pomoč. Čeprav morda uh, pravni okvir za reševanje bank ni enak z, za banke zuna in pa znotraj bančne unije. Kako bo to tehnično izvedljivo, še ne vem, ampak teoretično je to možno. Morda bomo morali pri tem odpraviti še nekatere težave, ne, kakšne stvari bolj podrobno uh, določiti. In pa vaše drugo vprašanje ko smo pripravljali predlog za SRM uh, eh, na, v komisiji in pa v parlamentu, sem si prizdeval za to, da bi zaščitil uh, eh, izključne pristojnosti komisije za uh, izvajanje pravil o konkurenčnosti. Mislim, da, je, da smo uspeli to zaščititi. SRM ne bo sprejemal odločitev, preden bi komisija objavila svoje stališče, svoje odločitve o državne pomoči. No, mehanizma reševanja sedaj nimamo na celotni evropski ravni, ampak samo v nekaterih državah članicah. Kar se tiče načrta reševanja, to je zunaj državne pomoči. Tukaj vam lahko povem moje osebno mnenje. Jaz polno podpiram Mišela Barnija, ko on pravi, ne bom sprejel tega, da bi komisija imela na voljo samo tri ure za odločitev. To je nemogoče. Komisija mora posredovati, ampak zato potrebujemo neke razumne roke in pa postopke. če bodo zakonodajalci menili, da je edini razumni rok tri ure, potem je ljubše, da se komisija temu delu kar odpove. Imamo državno pomoč, to bo vedno v ekskluzivni pristojnosti komisije, ampak tukaj pa nas ne smete stisniti v kot, kajti to vam ne bo uspelo. Hvala lepa, gospa Maletič. Thank you very much. In order to be quick, I will also... Hvala lepa. Tudi jaz bom zastavila vprašanje v angliščini. Pomembnost uh, proste konkurence za, um, za konkurenčnost in pa rast je uh, bistvenega pomena. Zato moramo zagotoviti to v državah članicah. Eno izmed priporočili z držav, državam članicam je da bi uporabili mehanizem um, izvensodne poravnave v določenih primerjih. Tudi v, na Hrvaškem sedaj uvajamo ta mehanizem. Zanima me, kako gledate na to z vidika politike konkurenčnosti? Kaj so največji izzivi pri konkurenčnosti? Gre za poravnave pred bankrotom. Ja, tu ne gre za vprašanje politike konkurenčnosti, gre za vprašanje zakonodaje. Če so upletena javna sredstva, seveda ne moremo z politiko konkurenčnosti uravnavati zakonodaje, ki ureja bankrote na državni ravni. Ta zakonodaja seveda ne more spremeniti, kako naj deluje državna pomoč in politika konkurenčnosti. To, mora, to mora torej biti usklejeno. Sprejeti je treba ustrezno zakonodajo, ne da bi posegali v politiko konkurenčnosti. V večini držav članic um, si ta dva pravna okvira ne nasprotujeta. Hvala lepa, gospod McCarthy. Well, I, I um. Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem komisarju in pa njegovim službam. Mislim, da je opravil dobro delo, zagotoviti enako izhodišče za vse. Uh, to ste naredili tudi na zelo odprt način. Vaše službe so vedno poročali o tem, kaj se dogaja. Ehm, in mislim, da ste naredili v vaši karieri veliko, tudi za potrošnike. Izboljšali ste tudi komunikacijo med našimi institucijami. Eh, jaz bi omenila vprašanje kriterijev benchmarking. Vi ste opravili odlično delo v zvezi z Liborjem in Euriborjem. Mm, pravzaprav so protikartelna zakonodaja nekako skladna za finančno. Pogosto se zgodi, da želimo spremeniti ravnanje institucij, pa institucije potem iščejo pot okrog naše zakonodaje. Vi se pa lotite ravno tega, eh, da spremenjate da spreminjate etiko in pa ravnanje teh institucij. Zanima me, če razmišljate tudi o drugih e, e, dobrinah tukaj. Mislim, da bi se morali ogledati vprašanje plina in nafte, tudi tukaj bi morali razmisliti o ustreznih kriterijih, saj je to bistvenega pomena za delovanje realnega gospodarstva. Tukaj bi potrebovali več eh, nadzora. Ali menite, da bi morali agencije, ki določajo cene, vključiti v to zakonodajo? V odboru se nismo mogli dogovoriti o zakonodaji, o teh kriterijih, nismo si mogli doseči, o, dogovoriti o obsegu končala bom pa za filozofskim vprašanjem. Kaj mislite, da bi morali še postoriti pred iztekom vašega mandata? Kaj so vaše prednostne naloge? Kaj bi morali dokončati, preden boste zaključili z svojim mandatom? Upam, da boste zaključili prav tako uspešno, kot ste začeli. Zanima me, kako bo v naslednji sestavi parlamenta, kateri, sektori bodo v prihodnosti tista vroča tema, ki bomo morali raziskovati morda kakšno, eh, kakšne primeri kartelnega ravnanja ali pa druge kršitve politike konkurence. Hvala lepa, gospod Makarti, za vaše prijazne besede. Politika konkurenčnosti je zelo močen instrument. Posledice so neposredne in so lahko velike. Ampak to je ex post instrument. Zato je z njim težko napovedati prihodnost. Mi se moramo ukvarjati z trenutnimi kršitvami, trenutnimi primeri in skušati moramo pospešiti preiskave ter priti do pravilnih odločitev. Težko pa je tukaj napovedovati prihodnost. Ampak samo vam bom skušal odgovoriti, kar se tiče kriterijev, benchmarks. Začeli smo zatem pri eh, obresnih merah, nadaljujemo z delom, imamo tri banke in pa enega borznega posrednika, ki ga preizkujemo v zvezi z Liborjem in Euriborjem, niso želeli poravnave. Mi uh, pričakujemo izjave v govor in tako naprej. Potem bodo sledili naslednji uh, koraki. Imamo pripravljeno delo pri Forexu. Preiskava poteka tudi pri naftnih proizvodih, naftnih derivatih, ko gre za kriterije. Morda nas v prihodnosti čaka še več primerov. Ne vem. Če bi imeli več osebja, potem bi si v prihodnosti lahko privoščili, da bi začeli tudi z ex ante preiskavami sedaj imamo veliko dela z primeri, ki so že odprti. In to delo se bo nadaljevalo v naslednjih letih. Naslednji komisar za konkurenčnost bo moral ali morala vse del svojih aktivnosti osredotočiti na to področje. Ne izključujem pa možnosti, da bomo morda v prihodnosti tudi podvomili o določenih eh, kriterijih, morda bo tukaj prihajalo do drugih kršitev v zvezi z manipulacijami eh, kriterijev, benchmark, eh, benchmarks. No, še prednostne naloge. No, napačno ravnanje v finančnem sistemu, zlorado v finančnem sistemu, so zelo, zelo resno vprašanje to pravzaprav presega uh, pristojnosti regulatorjev in uh, organov, ki so pristojni za konkurenčnost. Sestal sem se s predstavniki finančnega sistema pred meseci in njih je odkrito skrbelo eh, pomankanje zaupanja uh, državljanov, potrošnikov zaradi krize ampak tukaj ne gre samo za vprašanje nove zakonodaje, ki jo prav gotovo potrebujemo. Prav tako ne gre samo za izvajanje uh, politike konkurenčnosti. Tukaj nismo sami, tudi druge države, naprimer ZDA, si tukaj močno prizadevajo. Um, tukaj gre predvsem za obnašanje, ki se je uveljavilo znotraj finančne industrije. Uh, Oni so nas želeli na vsak način pred krizo prepričati o samoregulaciji. Oni bi morali pravzaprav uh, sami določati oziroma regulirati svoje standarde obnašanja in etike. To je njihova naloga. Če bo še naprej prihajalo do tako hudih zlorab, kdo bo potem zaupal enemu samemu uh, Eh, kriteriju ali praksi industrija, ki pravzaprav temeli na samem zaupanju. Še druge prednostne naloge. Energija. Jasno je, da je energija ključni sektor, tukaj moramo sodelovati regulatorji na evropski ravni in pa organi za konkurenčnost, potem telekom in pa uh, Eh, digitalna agenda in pa vse aktivnosti, ki so povezane z internetom. Vse to do sedaj še ni zakonsko urejeno, verjetno se bo to nekega dne zgodilo na različnih ravnih, na različnih področjih. Trenutno je trenutno bi morali instrumente uporabiti za to, da bi reševali določene probleme, naprimer v primeru eh, Google, v primeru patentov. To je ključnega pomena za interoperativnost in pa za preživetje tega sektorja. Hvala lepa, gospod komisar. Zadnje vprašanje bomo strnili v eno in na to boste odgovorili. Izvolite. Hvala lepa, gospod komisar, hvala lepa, da ste se sestali z nami. To srečanje za zaprtimi vrati je bilo zelo koristno, saj po mojem mnenju. Zanimivo je bilo potem brati o tem naslednji dan v časopisih, kar je škoda. Namreč spoštovati moramo drug drugega. Dobro, toliko o tem. Primer Google je res uh, izreden primer. Ne vem, ali se popolnoma strinjam z vami ne vem niti, ali bi se številni, ki so bili tam prisotni, delili vaše mnenje. Je pa dobro, da ste se vsaj zauzeli, zato rekli ste, da dobro poznate zadeve. FTC ste izpostavili in v ZDA naj bi ta organ zauzel predvsej poenostavljen postopek, ampak vseeno so sprožili preiskavo takoj. Vi pa ste vseeno dopustili petletno obdobje, kjer ste skušali stvari drugače urejati. Zakaj ne bi skrajšali te postopke? Če je trega, treba nekoga zbezati s preiskavo, ne vem, zakaj tega ne storimo. Morda si boste kdaj premislili. Sedaj pa še nekaj v zvezi z Liverpoolom. Kar nekaj sredstev je bilo na voljo iz strukturnih skladov za. trajekte in v Liverpoolu teh sredstev niso porabili tako, kot bi jih morali. Potem so zahtevali v Evropski uniji denar nazaj. Lahko pojasnite, kje se je zataknilo v komunikaciji. Klint... Gospod Klinc je zapustil dvorano, tako da gospod komisar. So, oh, much, uh, Aha, ste nazaj lahko odgovorim Skinnerju v eni minuti. Torej, Google. Tudi mene skrbi to, kar ste rekli. Če je sestanek za zaprtimi vrati, potem o tem ne smemo naslednji dan brati v časopisih ali slišati o tem v drugih medijih. Petletno obdobje ste izpostavili. člen 9 navaja, da če se kršijo zaveze, so posledice takojšne in so zelo stroge. Drugo, to petletno obdobje zavez se nanaša na štiri konkretne pomisleke, ne na neko podjetje, ki je bilo izvor za pomisleke. Preiskujemo tudi vse druge vidike povezane s tem istim podjetjem, ki od nas zahtevalo določene obveze za petletno obdobje. Tako da tu ne gre za omejitev naših zmogljivosti za izvrševanje. Na podlagi člena 9 lahko sprejmemo taki, tak antitrastovski primer. Petletno obdobje je v veljavi. Če se karkoli krši v tem petletnem obdobju, komisija poseže. Komisar nima zavezanih rok glede petletnega obdobja, glede Liverpola pa nimam konkretnega odgovora ker nisem v celoti o tem obveščen, zato pa prosim, če pošljete referenco na ta primer, pa bom odgovoril. Hvala lepa in to še gospod Klinc. Hvala, gospod komisar. Glede na to, koliko je ura, imam samo eno kratko vprašanje. Globalno gledano se vsi zauzemamo za stroge in pravične konkurenčne predpise. Primerjali ste ZDA in Evropsko unijo. Zanima me, kako gledate na Kitajsko, Indijo, Brazilijo in pravilo konkurenčnosti v teh trgih v usponih. Hvala, gospod Klinc, hvala tudi za sodelovanje v številnih letih. Zelo dobre odnose imamo z organi za konkurenco v ostalih industrializiranih državah. Več let že z njimi sodelujemo. Ti odnosi temelijo na dvostranskih stikih, na memorandumih o sporazumevanju, o formalnih dvostranskih stikih. Številni primeri, ki smo jih obravnavali, so zadevali tudi večje število organov za konkurenco iz drugih držav. Tudi konvergenca stališč se je precej dramatično celo povečalo v zadnjih petih, šestih letih. Kar zadeva organe v državah v usponu, z njimi formaliziramo odnose. Lani smo podpisali tak memorandum z dvema od tremi kitajskimi organi. Z MOF-OMOM smo to vrstno sodelovanje že prej vzpostavili, z drugima dvema kitajskima organoma za konkurenco pa sedaj redno sodelujemo, smo v stikih. V Deliju smo prav tako pred enim mesecem podpisali takšen memorandum, tudi z Rusijo in Brazilijo imamo podpisan memorandum. Sam sem predlagal, da se sklene takšen memorandum tudi z organom za konkurenco iz Južnoafriške republike. To bodo potem formalizirani odnosi. Poleg tega pa imamo še dve platformi za dialog, OECD. Nekatere države niso članice OECD-ja, pa vseeno sodelujejo v naših razpravah vsi razen Kitajci pa sodelujejo tudi v mednarodni mreži za konkurenco, ki smo jo spostavili pred 11 leti. Ta mreža je neformalna, odlična, zelo koristna platforma za izmenjavo izkušenj, za razpravo o najboljših praksah, za primerjanje posameznih postopkov, za razpravo o konkretnih davčnih vprašanjih. In zdi se mi, da se s temi organi vse bolj povezujemo, jih vključujemo v našo mrežo na aktiven način, vendar moram reči, da ne v vseh primerjih, zato ker ti organi še niso vsi politično tako neodvisni, kot bi bilo to potrebno za dobro izvrševanje konkurenčne politike. Vredno upoštevajo sorodno zakonodajo, kot je naša, vendar v nekaterih primerjih še niso tako politično neodvisni, kot bi si želeli, če želimo zagotoviti verodostojno izvajanje konkurence. Hvala. Najlepša hvala, dragi komisar, dragi Joakim, hvala lepa za to zadnjo izmenjavo mnen. Veliko sreče v prihodnje tudi v zasebnem življenju. Hvala lepa. Nasvidenje. Hvala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 Gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Javna predstavitev z Daniel Nui, predsednico nadzornega sveta ECB. Gre za prvo javno predstavitev, kot je tudi predvideno v medinstitucionalnem sporazumu Vprašanje smo poslali gospe Novi pred to predstavitvijo. Ona je tudi odgovorila s pismom 17. marca. Najprej prisrčna hvala gospe Nui, da je danes z nami na tej javni predstavitvi. Ko boste pripravljeni, pa dobite besedo. 10 do 15 minut. microphone. Yes. Okay. Mr. Chairman, honorable members of... Gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta, gre za prvo redno javno predstavitev v odboru ECON skladno z medinstitucionalnim sporazumom med ECB in parlamentom. Sama sem popolnoma predana doslednemu izvajanju tega sporazuma v črki in duhu. Želim zagotoviti učinkovit evropski nadzor, ki bo koristil evropskim državljanom. To je tudi zadnja redna javna predstavitev v zvezi z SSM v tem mandatu. Hvala gospod predsedujoči, hvala lepa tudi predsednici gospe Bowles in hvala odboru Ekon za odločilno vlogo, ki ste jo odigrali pri sprejemu uredbe SSM. Hvala tudi za vse, kar ste storili v kontekstu zakonodajnega procesa, ki naj bi privedel do bančne unije. Tri zadeve bi rada izpostavila. Najprej priprave na SSM. Z veseljem lahko najavim, da se držimo načrta. Večina višjih upravljalcev je že bila imenovana. 800 nadzornikov bomo še potrebovali kar zadeva skupne enote, ki so temeljni kamen tega sistema. Pa naj povem, da se tudi oblikujejo. Ti strokovnjaki bodo zadolženi za vsakodnevno spremljanje bank. Na nacionalni ravni se prav tako oblikujejo skupne nadzorne ekipe, sredstva jim bomo dodelili. ECB usporedno pripravlja tudi informacijske upravljalske rešitve za nadzorne procese, še posebej, ko gre za skupne nadzorne ekipe. Velik napredek smo dosegli tudi pri oblikovanju močnih, robustnih povezav z tistimi nadzorniki, ki niso del centralne banke na nacionalni ravni. Do 4. maja letos bomo pripravili te zadeve. Nedavno smo namreč zaključili z javnim posvetovanjem. Nadzorni model pri SSM smo prav tako pripravili, razviden je v priročniku. Priročnik zadeva splošna načela, procese, postopke, pa tudi metodologijo za nadzor pomembnih in manj pomembnih bank. Opisuje tudi postopek za sodelovanje znotraj SSM-a, pa tudi izven SSM-a. Zakaj je ta priročnik interni dokument osebja? Ker gre za pomembne zadeve, pripravljamo pa tudi javno ob različico tega priročnika. Javna posvetovanja naj bi opravili v prvi polovici letošnjega leta. Uredba o pristojbinah pa naj bi potem začela veljati novembra letos. Nadzorni odbor trenutno pripravlja tudi kodeks ravnanja. Uredba SSM izredno ne zahteva kodeksa ravnanja za člane nadzornega sveta, omenja samo etična pravila ki bodo specifično veljala za član nadzornega sveta, naprimer, ko gre za konflikt interesov, do katerega pride zaradi zaposlitev. Zahteve pri kodeksu ravnanja za zaposlene v ECB, ki izvajo nadzor, je trenutno predmet obravnava. Predmet obravnave. Of the staff representatives and before pred sprejemom tega kodeksa ravnanja bo ECB obvestil odbor Ekon tudi o ključnih elementih kodeksa ravnanja skladno z medinstitucionalnim sporazumom. Delo napreduje tudi pri izvajanju načela ločevanja med monetarno politiko in nadzorno funkcijo. Nadzorni svet je že obravnaval smernice upravni svet jih je potrdil, razmišljali smo o različnih možnostih, nadzorni svet je sprejel odločitev, da bo zapisnik sestankov štirikrat letno posredoval parlamentu, sočasno sporočili. Od januarja do marca smo že pokrili sestanke, zapisnik boste prejeli, zapisnik bomo posredovali, kot rečeno, Evropskemu parlamentu. Če bo seveda parlament prosil za zapisnike sestanki, sestankov od januarja do marca. Zanima me tudi, kakšno je vaše mnenje o teh informacijah, ki naj bi jih posredovali vsake tri mesece. Tudi na drugih področjih napredujemo, naprimer celovita ocena. Celovita ocena bo zelo stroga. Prak je 8 odstotkov za kapitalske zahteve pri tir 1. 5,5 odstotkov pa je prak za lastniški kapital. Tu smo prak postavili više kot v preteklosti. Stresni testi bodo upoštevali tudi kapitalske zahteve glede ocene premoženja. Končni rezultat bo torej strožje zahteve kot v prejšnjem obdobju. Kar zadeva objavo celovite ocene, ne povem, da delo napreduje. Pregledali smo tudi ključne portfelje, smo v drugi fazi, v fazi izvajanja. Priročnik o oceni pa je bil objavljen 11. marca, gre za drugo fazo. Želeli smo biti čim bolj celoviti. Naj vam posredujem tudi nekaj številk s tem v zvezi. 128 bank smo obravnavali, več kot 780 manjših portfeljev smo izbrali. 135 kreditnih dosejev bomo preverili, več kot tisoč neodvisnih strokovnjakov in revizorjev bo oziroma že sodeluje pri tem delu, sodelujejo z nacionalnimi nadzorniki sedem trilijonov evrov naj bi porabili za to, to je 58 odstotkov celotnega tveganega premoženja bank, ki jih obravnavamo. Skoraj da smo že zaključili tudi z stresnimi testi bank v Evropski uniji. Končne rezultate bomo objavili aprila letos. Želimo izboljšati verodostojnost tega dela tudi javni backstop rabimo na nacionalni, morda tudi na evropski ravni. Države članice pa pozivam, da spoštujejo zaveze, ki so jih dale, da bodo oblikovale tudi ustrezne ureditve na nacionalni ravni. Tudi ko gre za mehanizme za reševanje nacionalnih backstopov, da se bodo ti ustrezno odzvali na vse morebitne pomankljivosti, ki bi jih izpostavili. Na kratko bi se rada dotaknila še tretje zadnje točke kakšna bo vloga bančne unije, SSM je del širšega projekta. Kaj smo že dosegli? Napredek pri bančni uniji je bil zelo hiter. Evropski parlament je predvsej prispeval k temu, vendar moramo ta zagon ohraniti. Vsi akterji bodo morali odločno sodelovati, če želimo zaključiti z bančno unijo. Na evropski ravni moramo zaključiti z zakonodajnim procesom glede SRM-a, torej mehanizma za reševanje. Želimo si, da bi ta mehanizem postal poraben v praksi čim hitreje. Vse stranke v tem postopku pa morajo pokazati tudi pripravljenost na kompromis. Želimo si, da bi imeli res enoten mehanizem za reševanje SRM z učinkovitim upravljanjem z enim samim skladom za reševanje in z enim samim okvirom za backstop. Če povem poenostavljeno, če hiša gori, gasilci ne bi smeli počakati na to, da se je mestni svet odločil o tem, kako naj posredujejo. Učinkovita gasilska brigada potrebuje dostop do vode, uporabljati morajo zanesljive cevi za gašenje in enako velja za ta sklad. Naj na koncu podarim še to, da bančna unija lahko znatno prispeva tudi k ponovni integraciji finančnih in bančnih trgov v Evropi. Skupni sistem nadzora in reševanja bo tako povečal tudi naše zmogljivosti, da rešimo čezmejne povezave in da poskrbimo za varnostne mreže v primeru bančne krize. Hvala lepa za vašo pozornost. Se že veselim vaših vprašanj. Hvala lepa. Tako sedaj pa vprašanja. ELS, gospod Balc. Hvala lepa, predsedujoči. Gospa Nui, vesel sem, da ste spet z nami v odboru. Tri vprašanja imam najprej. Kot Evropski parlament si seveda želimo strogo ločitev monetarne in nadzorne strani v ECB-ju. In tako smo se tudi v pripravljani fazi SSM-a dogovorili, da bo treba poročati o tej strogi ločitvi. Odločilno za uspešni status SSM-a pa je preverba bank, tako imenovani vse obsegajoči pregled. Izvedba pa mora biti v rokah nadzornikov in ne sme zaradi pravnih argumentov biti dominirana strani politikov. Sedaj pa, kako boste vi zagotovili, da bo nadzorni odbor v SSM res tisti, ki bo imel glavno besedo? In drugič, kako boste zagotovili, da bo Evropska centralna banka in SSM v pripravljeni fazi potekalo tako, da ne bo se skupaj preveč odvisno od zonanjih opazovalcev. Bodo lahko se ti lotili tudi specifičnih okoliščin po državah in kako bi ovrednotili te postopke in potem nadalje za preverbo bank, ki se odvija sedaj, se zdi deloma, po mojem mnenju, zagotoviti, da ne bomo preveč razširili različnih dejavnikov za tveganje. Kako lahko razložimo, da se naprimer nekateri osredotočajo samo na nekatere nepremičninske posle, po drugi strani pa imamo veliko bolj tvegane posle, kot je naprimer financiranje letalske industrije. Tudi to bi me zelo zanimalo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Nui the question of the separation between monetary policy and supervision. Hvala lepa, kar se ločevanja tiče, to je zelo pomembna točka, da res bomo imeli pravila, ki bodo vzpostavljena v ECB, da bi torej storili to, kar smo obljubili. Delo se začenja, to je delikatno vprašanje, kaj ti potrebno je upoštevati tudi potrebe glede izvedbe tega ločevanja. Seveda pa je potrebno potem poštevati tudi sinergije, še prav posebno, kar se tiče makrobonitetnega nadzora in finančne stabilnosti. Zahvaljujoč uredbi SSM ima sedaj ECB pomembna poblestila in orodja v tej smeri, tako da moramo zagotoviti, da bomo resnično poželi vse sinergije, ki so možne na tem področju takoj, ko bomo imeli odločitev glede teh točk, takoj, ko bomo bliže pravilom, ki jih potrebujemo, bom ta pravila seveda razložila tudi vam. Sedaj pa še nekoliko prezgodaj. Kar se tiče vse obsegojočega pregleda, zato da bi zagotovili, da imamo odločne pregledne rezultate, imamo popolno preglednost, kar se metodologije tiče. Prav tako smo nedavno objavili priročnik. Mm, zagotavljamo tudi kakovost na vseh ravneh dejavnosti, na nacionalnih ravneh, pa tudi na evropski ravni. Sedaj imamo ekipe za države, ki vsebujejo nadzornike pristojnih nacionalnih organov, ki bodo po različnih državah storile medsebojni pregled in zagotavljale to kakovost. Prav tako pa zagotavljamo, da imamo odločno upravljanje projekta, ko se posvetujemo z nadzornim svetom, imamo potem tudi usmerjevanje odbor, preden se posvetujemo svetovalnim odborom. In potem seveda zadnjo besedo ima potem upravljalski svet. Kakorkoli že, zelo smo zavezani zagotavljanju kakovosti. Kar se tiče vpliva zunanjih dejavnikov, če sem prav razumela, še prav posebno svetovalcev, Oliver Riemann je eh, bil zaposlen po postopku izbire pravega kandidata. Tukaj smo spoštovali pravila javnih naročil in seveda je pomembna vodilna vloga Evropske centralne banke. Prav tako pa smo ponudili usmeritve glede izbirnih kriterijev pri uporabi teh svetovalnih služb. 18 držav pravzaprav je vključenih v to, to potrebujemo zaradi velikosti celotnega projekta, istočasno pa tudi zato, da dodamo verodostojnost vsem našim dejavnostim. Tako da smo zadovoljni z rezultatom. Revizori, ki jih uporabljamo, niso tisti revizori, ki so bili vključeni, naprimer, v eh, pregled kakovosti lastnine v državah, ki eh, so sedaj država pomoči. Potem pa zadnje vprašanje. Nisem pripričana, da sem ga popolnoma dobro razumela. Če sem prav razumela, gre za način, kako bomo zagotovili pregled tega, še prav posebno, kar se tiče nepremičninskih poslov, da gotovo tukaj bomo sedaj definirali kaj je potrebno postoriti, bomo pa porabili načelo sorazmernosti in to bo seveda šlo z enakimi načeli po vseh državah, zato da bomo imeli torej enake pogoje za vse. Hvala lepa. Sedaj pa Ferrero, imeno SND. Oh, hvala lepa, hvala lepa, da ste spet z nami. prinesli ste nam dobre novice. Seveda je nadzor na tako kompleksno zadevo težka zadeva. Sedaj pa moja vprašanje, kar se tiče spremljanja bančne unije. Dejali ste, da potrebujete dober SRM in potem ste navedli 4-5 elementov. Bi lahko šli še v neke podrobnosti, kako pomembno je za kakovostni nadzor, da imamo tudi pri SRM to kakovost in katere elemente resnično potrebujemo, kajti poskušamo sedaj končati s pogajanji in ne želimo si, da bi prišli do slabega dogovora. Potrebujemo pa dogovor, bi torej lahko boste pregovorili o nekaj podrobnostih. To bi me zanimalo. Potem pa še eno vprašanje, kar se prehodnega obdobja tiče za vprašanja, ki so povezana z zapuščino. To je veliko krat argument, da imamo predolg, predolgo prehodno obdobje pri SRM. Najprej smo slišali, je bilo govora o treh letih, kot o možnem časovnem okviru za pojasnitev kakšna je ta komponenta zapuščine in kdaj bo popolnoma jasno, da smo že v novem sistemu. Bi lahko tudi za naše delo pojasnili to? In potem, ali lahko spregovite nekoliko podrobneje o tem, kako bi predlagali, da bi združili pooblastila sklada samega in plenarnega zasedanja nadzornega odbora, tako da bi imeli potem bolj specifičen individualen pristop za posamezne banke, ne pa da bi šlo za plenarno zasedanje o tem, kako reševati banke kar čez vikend. Torej to ločevanje je nekaj, kar je tudi ključnega pomena za parlament in glede česa bi zelo cenili vaše mnenje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ferreira. Je poročavka za SRM kot osteta gospa Noji in upravlja izredno delo. Prosim. Da, seveda, pozorno spremljamo to delo in to je ključnega pomena za nas, kajti resnično moramo zakonodajni postopek za SRM končati kar se da hitro, tako da bomo polno operativni kar se da hitro. Potrebujemo očekovito sprejemanje odločitev, zato ker je reševanje. Eh, nekaj, kar potrebuje učinkovit pristop, čas je zato vedno pomemben in moramo kar se da skrajšati postopek sprejmanja odločitev. Ključnega pomena je, da imamo SRM, ki je pripravljen delovati morda ne v 24 urah, ampak čez vikend pa gotovo. Kar se tiče enotnega mehanizma za reševanje, kar se tiče nacionalnih oddelkov. Če bo tukaj še vedno prihajalo do nacionalnih pristojnosti, mislim, da bo to imelo negativne posledice za evropski bančni sektor. Tako da desetletje je veliko preveč za nas, za SRM. Mislim, da bi morali podviti hitrost. Če bi bilo tri leta, bi bilo pa še boljše. In naj bom popolnoma jasna, tukaj ne potrebujemo podvitev letnih pristobin. Ne, to, kar smo že plačali po kar nekaj letih, moramo samo uporabiti. In bo potem to seveda tudi ponomere izkoriščeno. Prav tako potrebujemo določbe tako za prehodno obdobje, kot tudi za kasnejše. Tukaj moramo seveda okrepiti posebne zmogljivosti SRM-a, kot je že zagotovljeno v uredbi o SRM. -a glavni razlogi za to že v prehodnem dobju pa so, da zagotovimo enako obravnavo za potem posledične primere reševanja, da združimo vire SRM-a in bi potem lahko to bolj očinkovito uporabili. Seveda pa lahko sredstva hitro uporabimo že v prvih primerih reševanja, v prvih letih. To bi seveda potem pomenilo, da bi vsi naslednji primeri se morali zateči k nacionalnemu reševanju, če tega ne bi imeli na evropski ravni. Moramo imeti to, torej to mm, rezervo, da bomo omogočili enako obravnavo in da bomo lahko verodostojni in odločni, kar se tiče SRM-a. Seveda ne smemo porabiti vseh sredstev, moramo pa potem seveda tudi zagotoviti, da bomo imeli vse obsegajoč evropski sklad in da bodo vse banke prispevale van. Kar se prehodnega obdobja tiče glede zapuščine, pa bo po mojem mnenju vse to popolnoma jasno po rezultatih vse obsegajoče cene. Imeli bomo najmanj pregledne doseje, ki si jih bomo ogledali in ocenili kakovost premoženja. Videli bomo, ali kaj manjka, ali so slaba posojila resnično bila vsa prepoznana. In poleg tega bomo potem imeli tudi zelo odločne obremenitvene teste. Po mojem mnenju, ko bomo imeli torej rezultate te vse obsegajoče ocene, bomo bolj jasno poznali razmere. Seveda, po tej oceni pa bomo potem imeli tudi kapitalska omankanja in to je potem potrebno, tega se je potrebno lotiti po vrstnem letu. Najprej zasebni skladi, če to ne zadošča, potem nacionalni organi, če pa še to ne zadošča, če nacionalna raven ni zadostna, pa potrebujemo potem evropsko rešitev, ko si bo država morda sposodila iz SRM ali pa morda potem tudi kar se da hitro iz neposrednega dokapitalizacijskega sklada. Da pa seveda ta ocena je najpomembnejša in zagotovili bomo, že zagotavljamo, da bo to zelo odločna vaja. Kar se tiče razdelitve nalog med izvršnim in plenarnim svetom, mm, nisem prepričana, če dovolj dobro poznam podrobnosti da bi vam lahko podala jasen in natančen odgovor. Je pa jasno, da mora izvršni odbor imeti prava poblastila za to, da sprema prave odločitve. Seveda v okvirju polne odgovornosti plenarnemu odboru in evropskim institucijam. Thank you, uh, Nui, on of Alde, Mr. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu Alde, gospod Klinc. Um, I would like to ask you just uh, two questions. Uh, Dve vprašanje. Ne želimo si enotnega nadzornega mehanizma, ki bi vodil do ločitve med evromočem na eni strani in ostankom EU po drugi. Želimo si torej, da bi države članice, ki niso v evromoču, lahko uh, se vključile tudi v ta SRM kar se da hitro. Kar bi morali storiti, kaj bi morali storiti za to po vašem mnenju in koga bi morali pooblastiti, da bi pospešili ta postopek, da bi države, ki niso v evroobmočju, se na prostovni podlagi pridružile SRM. In seveda, potem, glede na časovno omitve, se boste morali zanašati na podporo tako imenovanih strokovnjakov od zunaj. Vemo, da tako imenovani strokovnjaki niso vedno opravljali odličnega dela v preteklosti. Torej, kako boste zagotovili, da bo kakovost storitev, ki jih dobite od teh strokovnjakov, ustrezna? Hvala lepa. V polni meri se strinjam z vami glede dejstva, da ne smemo narediti ročnice med eh, državami v evromočju in tistimi, ki niso. Dva načina sta, kako zagotoviti, da se to ne bo zgodilo. Prvi je ta, da tesno sodelujemo z Evropsko bančno agencijo EBO, ki je pristojna za skupna pravila in ima tudi večino orodi za pregled kakovosti premoženja in tudi obremenitveni testi prihajajo z ebe. Sama osebno sem prepričana, da je sodelovanje med SSM državami in ne SSM državami bilo v zadnjih mesecih znatno okrepljeno. To je tudi osebno vprašanje za me, da sem zagotovila, da se to dogaja in da zagotovimo, da se bo to dogajalo tudi v prihodnje, glede vseh točk. Javila sem se pred nadzornim odborom, da sem postala članica EBE, Evropskega bančnega organa, kljub zelo natrpenemu delovnemu. Dnevne, krok zelo, zelo veliko dela, ki ga imam. To se mi zdi torej ključnega pomena. Kar se tiče tega, da države, ki niso evromoče, stopajo v SSM, upam, da se bo to zgodilo. Mislim pa, da je najboljši način, da zagotovimo, da se bo to zgodilo, da opravimo zelo dobro delo in smo zavezani temu, da bomo resnično dobri, kar se SSM-a in nadzora tiče. Uh, A še nekaj, nisem odgovorila na drugo vprašanje, kar se upravljanja tiče in upravljanja sobsegajoče ocene glede uporabe zonanjih svetovalcev in revizorjev. Imamo različne ravni razprav in prispevkov glede sodelovanja. revizorjev in svetovalcev. Imamo tudi vodjo projekta. iz eh, mikrobonitetnega nadzora. Prav tako potem tudi imamo nekakšen usmerjevanje odbor, kjer lahko predloge za svetovalce in revizore potem tudi še podrobno pregledamo. Še nekaj ravni imamo, kjer se potem počne tak pregled in imamo seveda tudi nacionalne urade, vse obsegajoče ocene vseh, pri vseh nacionalnih pristojnih organih. Prav tako se seveda posvetujemo z nacionalnimi pristojnimi organi, preden nadaljujemo z metodologijo. Prav tako se sprašujemo o predlogih, jih podrobno pregledamo, tako da imamo tudi tesne stike z bankami, z bančno federacijo, s federacijo revizorjev in to eh, vse čas. Prepričana sem torej, da je upravljanje Absolutno prepričana sem, da je upravljanje tako dobro, kot mora biti. Hvala lepa. V imenu EKR, gospod Zile, hvala lepa za uvodne besede in odgovore. Dve vprašanje. Prvo zadeva nekdano sodelovanje med SSM in nadzornim odborom. in s prejšnjimi nadzornimi organi v ZDA, Kanadi in drugih državah, s katerimi ste se že pogajali ali se še pogajate o trgovinskih in investicijskih sporazumih, ki bi omogočili finančnim storitvam in proizvodom, ki izhajajo iz teh držav, da vstopajo na evropski skupni trg in bi tako po, morda potencijalno vplivali na sistemska tveganja za trg Evropske unije. Drugo vprašanje pa je povezano z vprašanjem Wolfa Klinca. Gre za banke iz neevromoča, ki so dejavne v EU. Naprimer, švedske banke so navzoče na baljskih trgih in kmalo bomo videli, da bodo tudi baljske države že kar vse v evromoču. Trenutno imamo dve. Vprašanje pa je, ali bo enotni nadzor lahko učinkovito nadziral tudi banke iz ne evromoča in ali bo potem to veljavno tudi za nekatere druge banke v območju, ki niso za, iz držav, ki niso v evromoču. Uh, Hvala lepa. Da, seveda smo v stikih z ameriškimi nadzorniki. z IMF, glede naše ocene, glede našega pregleda, menimo, da moramo razložiti to, kar počnemo, da moramo izkazati našo odločenost, da smo popolnoma pregledni, kar se izvedbe metodologije tiče, da se spet povrnemo zaupanjem v Evropske banke. Verjetno ste opazili, imamo enega od štirih generalnih direktorjev, ki je bil ameriški nadzornik, tako da se lahko kaj naučimo tudi najboljših praks, ki prihajajo od zunaj. Zelo ponosna sem, da lahko povem, da je eden od predsednikov ECB v nadzornem svetu, nadzornik Kanade, ki je še vedno dejaven, na tem področju, ki nadzira banke in finančne institucije v Kanadi, to je Tixon, tako da se lahko tukaj res kaj naučimo od drugih institucij in da si lahko izmenjujemo najboljše prakse. Kar se tiče neevropskih bank v evromočju oziroma banke, ki niso del SSM-a, pa smo se odločno v zadnjih treh mesecih osredotočili na te odnose. Imeli smo delavnice konec januarja za lastne nadzornike, ki so delali v podružnicah in potem nedavno smo imeli tudi enake delavnice. Vendar pa potem za gostujoče nadzornike pri bankah SSM. Nekatere banke so bile navzoče na obeh tipih delavnic. Tako da mislim, da smo našli pravo metodologijo, pravi način za to. To je bilo zelo pomembno, kajti potrebno je slediti zavezam, da bomo imeli ustrezno določbe glede gostujočih nadzornikov. Kar se tiče skandinavskega aranžmaja, pa seveda osebno zelo spoštujem to, kar se počne v regiji. Ko sem predsedovala SEPS, e sem želela, da si sodelavci zabeležijo, kako je vse to v podrobnosti izgledalo in smo si kar nekaj zamisli sposodili od njih. Tudi kar se tiče pregledov na terenu, na kraju samem. Zagotovili bomo, da bodo te najboljše nadzorne prakse prav tako uporabljene. Oseba, ki oblikuje ta priročnik, je oseba z Finske, ki torej dobro pozna skandinavski model, to je Vesala, in če bo potrebno, bomo seveda potem zagotovili še ta aranžma, ki bo bolj ugoden za NSSM Skandinavske banke. Hvala lepa, gospa Nui. Sedaj pa meni zeleni kdo? Aha, gospod Gigold. Hvala lepa, gospa Nui, spet pozdravljen v našem odboru. V bistvu imam dve vprašanje. Prvo, zadeva vaše pripombe, tako ustno kot tudi pisno v odgovorih. Zahvaljujem se za, vam za te odgovore, da nadzorni odbor namerava pošiljati zapisnike po četrletjih. Rad bi tudi povedal, da se Vigolar, Balc, se boste spomnili, da smo imeli zelo dolga pogajanja in da smo pravzaprav zahtevali nekaj podobnega zapisnikom. Nismo uporabili besedice zapisnik, da ne bi spostavili presedana za to, kar se dogaja v ECB. Vendar pa tukaj si resnično želimo ekvivalentnega pojma. Zato bi torej te informacije morale biti poslane po sestankih. Dejali ste, da ste pripravljeni to storiti. Rad bi vas prosil, da se držite tistega, o čemer smo se že dogovarjali. Kar se tiče vse obsegajoče cene, pa bi se rad taknil in navezal na vprašanje gospoda Knice. Bi bili pripravljeni z nami deliti seznam svetovalcev, ki so delali za določene banke, videli smo nekatera imena v tisku, bilo pa bi zelo pregledno, če bi nam torej sporočili imena svetovalcev. Hmm in za katere banke so delali. Bi to bilo možno? Hvala lepa. Gospod Gigold, gospod Nui. Kar se tiče zapisnikov, dejstvo, da torej menite, da gre za zapisnike. Ja, tako smo mi to razumeli, tako da vsebinsko ni težav. Zabeležila sem si dejstvo, da bi si želeli ta poročila po sestankih in tako bom poročala nadzornem odboru. Upam in pripričana sem, da se bo vse skupaj razvilo v tej smeri. Da bomo sprejeli odločitev, da bomo pošiljali zapisnike po četrtletjih. To se mi je zdelo smiselno in logično. Vendar pa bom obvestila vas tudi o novih razvojih dogodkov. Seznam, kateri situacije so delali, za katere banke Danes vam ne moram odgovoriti, obljubim pa, da bom vam odgovorila kasneje, kajti zagoditi moram, da lahko pravno to storim, kajti kar nekaj svetovalcev ali zonanjih sodelavcev je bilo na novačenih strani ECB, ostali pa tudi strani pristojnih nacionalnih organov. Nisem prepričana, da mi bodo dovolili, da vam dam ta imena. To je njihova last. Bom pa poprašala in vam dala odgovor. Prosim, Sven. Še dodatno vprašanje. Hvala, da boste to preverili. Morda tega ne morate obravnavati enako, če sem prav razumel. Vendar pa bi to odgovorilo na določena vprašanja. Kaj ti imena, ki smo jih videli v tisku, so bila takšna, da bi lahko prihajalo do konflikta interesov da je to zelo verjetno. Nekateri od svetovalcev so pred nekaj leti bili dejavni pri eni banki, potem so dobili mandat strani druge banke in sedaj so svetovalci tukaj. Število možnih podjetij na tem področju je tako omejeno, da obstaja bojazen, da bo težavno zagotoviti neskladnosti. Skladnost s potencijalnim konfliktom interesov. Kako boste zagotovili to pri izbiri posameznih svetovalcev? Eh, da, seveda. Obstaja omejeno število revizorskih družb. To, kar je bilo v kriterijih, ki jih je ECB posredoval nacionalnim organom, je bilo to, da naj ne uporabljajo revizorjev, ki so bili v stiku z bankami v dveh prejšnjih finančnih letih. To seveda ni veliko, da pa takšen je kriterij, tako da verjetno bodo nekateri nadzorniki, ki so bili na primer v stiku z ročno banko, pred tremi leti, to pa je možno, dveh letih pa ne. Hvala lepa, sedaj pa ELS, gospod Dorfman. No, um, Hvala lepa. Spanovi, da ste z nami v zadnjem poročilu. Komisija skoraj da ni kritizirala italijanskega bančnega sistema, še prav posebno ne majhne italijanske banke. Govori o fragmentaciji italijanskega bančnega sistema, o veliki gostoti bančne mreže, majhni dobičkonosnosti, še prav posebno pa je bilo govora o tem, da so zadružna banka v Italiji najšipkejši člen v bančnem sistemu Italije. Če se gledamo, kaj se dogaja na terenu samem, prihajam iz regije, kjer imamo zelo veliko zadružnih majhnih bank. Moram reči, da so te zadružne banke v zadnjih letih resnično storile to, kar so morale. Dale so posojila MSP-jem, družinam, izognile so se kapitalskemu krču. imajo poprečno kapitalsko koto 14 odstotkov. Tako da se mi zdi čudno to, kar je dejal komisar Ren ob tej priložnosti. Zanima me, ali imate kakšno mnenje na to temo in če da, kakšno je to vaše mnenje. Not, uh, mention, uh... ja, ne bom omenjala tega določenega bančnega sistema. Mislim pa, da v Evropi obstaja prostor za različne poslovne modele, ko gre za banke. Majhna, majhne banke, srednje velike banke, nacionalno aktivne banke, maloprodajne banke, eh, banke, ki poslujejo z velikimi podjetji in tako naprej. Zdravo poslovanje bank stroke ni odvisno od njenega poslovnega modela ali velikosti. Po mojem mnenju morajo izginiti tako imenovane zombi banke, kako jih je imenoval predsednik ECB-a Mario Draghi. Gre za banke, ki imajo preveč toksič, toksičnega premoženja, ne glede na to, ali gre za malo predajne banke ali. Uh, Eh, tržne banke. Preprosto gre za banke, ki ne morejo posojati gospodarstvu. To želimo ugotoviti v tej oceni kakovosti premoženja. Upam, da bomo po obsežni oceni sprejeli ustrezne ukrepe in potem več ne bomo imeli teh tako imenovanih zombi bank. Hvala lepa, gospa Nui. V imenu Tyson, se vam opravičujem, ona je želela biti tukaj, ampak zaradi nepričakovanih okoliščin se ni mogla udeležiti današnje seje in se vam opravičuje. Besedo dajem Antolinu Sančesu presedu. Sí, mucha, mucha Najlepša hvala. Tri konkretna vprašanja imam. Kako ste predvideli prehodno obdobje? ali bo od novembra vse operativno ali ne. Na vse zadnje bo srednjeročno gledano to vplivalo tudi na nas. Zanima me, ali ste predvideli tudi to, kako se izogniti podvajanju pri izvajanju nadzora. Potem je tu finančno poročanje, okvir za finančno poročanje, tudi tu bi se morali izogniti podvajanju pri poročilih, zlasti, če gre za pomembne entitete. Ne želimo, da bi tiste manj velike akterje preveč upravno obremenili. In še zadnje vprašanje. Govori se o Bazlu 3. 102 banki iz prve skupine naj bi imelo manj težav kot vse ostale banke iz drugih skupin, ki ste jih obravnavali. Zato me zanima, ali ne bi bilo morda smiselno eh, narediti širših celovitih ocen. Hvala lepa. Thank you. Uh, regarding the... Hvala kar se tiče tega prehodnega obdobja. Mi bomo novembra začeli z evropskim nadzorom. Tukaj je odgovor odločen, da smo pripravljeni na vseh področjih, vse skupaj tesno spremljamo, določamo naše prednostne naloge. razlikujemo med tistim, kar je absolutno nujno. Tam imamo ambiciozne načrte za časovnico, potem med tem, kar bi bilo dobro, da bi imeli in lahko to tudi odložimo na kasnejši čas. Pripričana sem, da je vse skupaj verodostojno in izvedljivo. Prav tako razmišljamo o prehodnem obdobju, oktober in november bosta to. E, takrat bomo razpravljali z nacionalnimi pristojnimi organi, tako da bodo ti organi lahko še pred novembrom sprejeli vse potrebne odločitve, zato da ne bo nastalo osko grlo ravno v prehodnem obdobju. Torej tudi v tem pogledu opravljamo dobro delo. Potem omenili ste prekrivanja v nadzorni strukturi. Dejansko je to naš cilj. Uredba jasno razlikuje med pomembnimi in pa manj pomembnimi bankami, ampak še vseeno imamo en sam enoten sistem z enotnim nadzornikom priporočili, pravili, priročniki, ki bodo veljali za vse evropske banke v evropskem nadzornem mehanizmu. No, še vaše vprašanje o poročanju. Kdo bo moral poročati? Priznam, da trenutno za obsežno oceno zbiramo veliko podatkov, zelo smo zaposleni, tako v bankah, kakor tudi v nacionalnih nadzornih organih. Ampak eh, to moramo narediti, zato da bomo ponovno spostavili zaupanje v Evropske banke. Kar se tiče poročanja v prihodnosti, zbrali bomo podatke iz vseh nadzornih organov eh, oziroma vseh predmetov nadzora iz pomembnih in manj pomembnih bank. Priporočila bojo v glavnem prišle, prišla iz Evropskega bančnega organa. Ta bo pripravil tehnične standarde, pa tudi nekatere dodatna poročila o nadzoru bomo imeli, zato bomo zapolnili. Uh, obstoječe vrzeli. Ob, obsežnici se še razpravljamo, o tem se bomo posvetovali, eh, če bomo zahtevali še dodaten nadzor poleg tega, ki ga izvaja EBA in eh, dovolj časa bomo namenili temu vprašanju, tako da bomo lahko iz, eh, izvali vse naše zahteve. Prav tako bomo zahtevali tako imenovane fine rep vzorce, bilančne, bilančne izkaze eh, v evropskem formatu, tako od pomembnih, kako tudi od manj pomembnih bank. Upoštevali bomo načelo eh, sorazmernosti, imeli bomo poenostavljena poročila za manj pomembne banke. Za bolj pomembne banke pa bomo zagotovili drugačen material ter ustrezne pragove bomo zastavili, zato da ne bomo preveč zahtevali od majhnih bank, manj pomembnih bank. Prav tako ni zahteve potem, da bi uporabili mednarodne finančne standarde za izpolnitev teh fin eh, rep eh, obrazcev. EMA, EBA tukaj ponuja tudi vso potrebno pomoč. Torej, mislim, da so zahteve do majhnih in zelo majhnih bank eh, sorazmerne za njihovimi viri. Hvala lepa. Bes, eh, besedo dobi gospa Giljard. Gospa Nuji, lepo pozdravljeni. Veseli smo, da ste danes z nami. Imam pa eno vprašanje, ki se navezuje na to, kar je prej omenila Eliza. Omenjala je reševanje. Imam ne toliko tehnično vprašanje, kot bolj osnovno, splošno vprašanje. Ne vem, ali ste opazili. No, želim si, da bi čim hitreje sklenili sporazum, ampak ne vemo, še vedno ne vemo, kako bomo izračunavali prispevek bank. Meni to povzroča kar nekaj težav, tudi z vidika demokracije. Ne vem, ali bo šlo za delegirane akte, ali bo to reševal svet ali ne, ampak to je ločeno vprašanje. Govorite pa o precej visokih, res visokih zneskih in to me skrbi. Prišlo bi lahko do izkrivljanja, do težav. Namreč bančni sistemi so zelo heterogeni, zato se sprašujem, če ne bi morda bilo smiselno to vprašanje bolj pretehtati, preden se lotite samega reševanja. Če ne vemo, odkot je nek sklad, kdo je prispeval, kdo ne, ali bomo potem res uporabili javna sredstva? Kajti, če bomo z javnimi sredstvi reševali velike banke, ki so samo v nekaterih državah, bodo nastale težave. Ne vem, da ne bi na koncu prišlo do tega, da bi države svojih proračunov reševali teh stvari. No, vse zadnje so davkoplačevalci, fizične osebe, tisti, ki bodo financirali reševanje. Tudi zaradi tega, ker bomo zmanjšali prispevke teh velikih bank in njihovih podružnic. To je res bolj politično vprašanje, ampak zanima me, ali menite, da je ta sistem dovolj trdno postavljen, da se ne bo zgodilo, da bo prišlo do bitke med posameznim podjetji, takoj ko se bo krivulja rasti obrnila na vzgor. Ja, to je izjemno pomembno vprašanje. Nadzorniki so se ukvarjali tudi s tem vprašanjem, namreč kakšna orodja potrebujejo, kako zagotoviti upravljanje, kako sprejemati odločitve tudi znotraj SRM-a. Na vse zadnje je za njih to zelo pomembno vprašanje davčna vprašanja so upoštevali. Kar zadeva sami izračun prispevkov, se strinjam, da bo tu treba stvari bolj poglobljeno obravnavati. Upam, da nam bo uspelo obravnavati ta vprašanja v drugem besedilu, da ne bi preveč zamujali pri SRM-u. Želimo si, da bi še v tem mandatu SRM stopil veljavo. Mislim pa, da je Financial Times objavil danes članek na to temo. Sama sem brala ta članek, tik preden sem prišla sem. In tam piše, da bi lahko prišlo do hudega izkrivljanja med posameznimi državami in o tem bi res morali razmisliti. Še nekaj na kratko. Ampak vseeno menite, da je smiselno spostaviti organ, čeprav ta damoklejo meč visi nad našo glavo, če še vedno ne vemo, ali se bodo države uspele dogovoriti glede prispevkov. ja, dobra pravnica z področja ustavnega prava, ampak vsak korak, vsak napredek je dobrodošel. Lahko pa rečemo, da bomo stvari začeli izvajati pod pogojem, da bo sprejeto tudi besedilo, v katerem bo bolj natančno razdeljeno, koliko naj bi vsak prispeval, da bi to naprimer bil del SRM-a. S tem bomo vsaj naredili nek okvir okoli teh vprašanj, ki jih bo treba še razrešiti, če želimo spostaviti trden in pravičen sistem za plačevanje prispevkov. Ali bomo res pri nastalih stroških uporabljali davkoplačevalski denar? Mislim, da če bomo to storili, se zna prebivalstvo upreti in potem bo tudi sistem ogrožen. Tega tveganja pa ne smemo nikakor prevzeti na sebe tako da bi morali najprej utrditi tisto, kar je že bilo poglobljeno obravnavano do sedaj, več let se o tem pogovarjamo, priznati moramo pa tudi to, da pri teh vprašanjih, ki ste jih izpostavili, delo še ni bilo dovolj poglobljeno opravljeno, da moramo pripraviti še ocene učinka. Najprej bi morali napredovati pri prvi točki pod pogojem, da razrešimo tudi vsa ostala vprašanja. Hvala lepa. Še Filip Lambert dobi besedo. Eh. Lepo pozdravljeni, gospa Novi, lepo pozdravljeni ponovno v odboru, odboru. Ste že stara prijateljica odbora Ekon, kar je dobro. Konflikt interesov, to bi rad izpostavil, nekoliko me bega vse skupaj. Sam sem prebral članek iz Financial Times, Oliver Wyman, torej podjetje, ki ste ga izbrali kot ključnega pri vzpostavljanju SSM-a in celostne ocene, je isto podjetje, ki je britanski vladi reklo, pozor, pozor, zaradi bančne unije je londonski siti ogrožen. Evropska centralna banka ima namreč namen, da zelo prijazno spodbudi evropske banke, ki jih nadzoruje, pozove, da preselijo svoje poslovanje znotraj evromoče. Zato se sprašujem, ali je res nujno potrebno sodelovati z temi ljudmi, glede na to, da se obračajo po vetru in iščejo sebi primerne govornike. Ne vem, ali je res smiselno sodelovati s takšnim podjetjem. To vprašanje je politično izjemno občutljivo in mislim, da res ni smotrno sodelovati s takšnimi posamezniki, sploh, če so v preteklosti že bili vključeni tudi v nekoliko bolj škandalozne primere, ki so imeli posledice za makroekonomske položaje v Evropi to vprašanje je pomembno. Ne vem, ali smo imeli na voljo tudi druge izvire. Oliver Wyman je bil izbran. Takrat še nismo imeli nadzornika znotraj ECB-ja, kar pomeni, da smo morali zbrati podporo za ekipo, ki se je pravzaprav oblikovala iz eh, zaposlenih iz enote za finančno stabilnost. Upoštevali smo tudi njihovo znanje, seveda iz prvotnih organov za nadzor, v katerih so sodelovali. Mi smo opravili posvetovanje številnimi strokovnjaki. Tisto, kar mene pomirja, je, da je bil Oliver Wiman izbran na podlagi razpisa, izpolnil je vse najstrožje pogoje, ECB je vedno izjemno pozorna tudi na te zadeve, tako da imam občutek, da smo res storili vse za to, da so uveljavljena tudi najboljša etična pravila. Kar pa piše v medijih, ja, ne vem ali Oliverju Vimanu ali pa katerikoli drugi ekipi iz katerekoli druge države, nimam ravno stališča do tega. To so osebe, ki z nami sodelujejo večkrat na teden in lahko vam povem, da gre za profesionalce, uh, ki izpolnjujejo zahteve, kot jih nalaga Evropska centralna banka. Evropska centralna banka pa je na vse zadnje vodilna pri tem projektu, čeprav sodelujemo tudi svetovalci pri metodologiji. Ja, se upravičujem, ampak tu vedno lahko govorimo o kitajskem zidu in tako naprej. Kitajski zid je na kitajskem, pika. Drugot kitajskega zidu ni, ampak Oliver Obajman, je bil najet tudi strani glavnega lobista v londonskem sitiju in Britance je ta isti Oliver Feynman obvestil o tem, da je Evropska centralna banka spodbujala banke, da preselijo svoje poslovanje iz londonskega sitja v Evropsko unijo, torej na celino. Zdi se mi, da je naivno razmišljanje, da te osebe nimajo dostopa do dela kolegov ki opravljajo soroden posel za ECB. Se pravi, imajo dostop do privilegiranih podatkov v zvezi s tem, kako vi poslujete. Te podatke posredujejo oni londonskemu sitiju, zato verjetno prejemajo veliko denarja. Dobro, se boste rekli, to prispeva tudi k proračunu Evropske unije, ampak vseeno sem nekoliko presenečen na tem. Pri nas nimamo nadzornega, takšnega nadzornega organa, oziroma ga nismo imeli takrat, ko ste sprejeli to odločitev. Uh, Javna agencija, kot je vaša, ki opravlja pomembno nalogo, ki naj bi obranila splošni interes Unije in državljanov, najame zasebno podjetje, ki deluje nekoliko sporno in za svoj račun. Tako da se tu postavlja pod vprašanje tudi neodvisnost. No, najprej etična pravila. Nacionalni nadzorniki so imeli sorodna vprašanja, verjetno so prišla tudi iz nacionalnih parlamentov ali drugih nacionalnih institucij. Nadzornikom smo dali na voljo tudi sporazume o tajnosti, tudi deontološka pravila, ki smo jih sprejeli. Na voljo imamo tudi izjemno stroga pravila glede uporabe podatkov in ravnanja s podatki. Storili smo res maksimum zato, da se funkcije izvajajo v čim bolj etičnem kontekstu. Omenili ste Londonski City in to, da naj bi Londonski City bil obveščen o tem, da naj bi Evropska centralna banka spodbujala banke naj iz Citya preselijo poslovanje v Evropsko unijo. Ne vem, Evropska centralna banka je zauzela jasno stališče, javno stališče in nihče naj ne bi prejel denarja za te informacije, glede na to, da so javne. Nič ni zaupnega v tem smislu, tu ni nobenega trgovanja. Na vse zadnje so to jasna in znana stališča ECB-ja. Celovita ocena je bila podana v izjemnih okoliščinah, verjetno se dolgo časa takšne okoliščine ne bodo ponovile. Stvari so se namreč odvijale v trenutku, ko v ECB-ju ni bilo nadzornika, sedaj pa imamo na voljo več kot 800 zaposlenih, s katerimi sodelujemo na tem področju. In tudi sam obseg tega, kar počnemo, je res gromozanski. Sami ste navedli kar nekaj številk. Tudi na ravni nacionalnih nadzornikov stvari ne bi bile izvedljive. Z njimi samo sodelujemo. Zdi se mi, da smo uporabili v tem izjemno kompleksnem kontekstu najmanj slabo rešitev. Upoštevali smo tudi postopke ECB-ja. Naše upravljanje je res takšno, da mu ni moč nič učitati, čeprav smo včasih nekoliko bolj počasni. Hvala lepa, gospod Nui. Še eno vprašanje bi vam jaz zastavil v španščini. Bi lahko kaj več povedali o sami časovnici glede asset quality review in stresnih testov? Hvala. Yes, indeed, the, the, the, the banks on the national. Uh... Hvala lepa. Banke in nacionalni nadzorniki, ki se okvarjajo s tem, bodo morali spoštovati časovnico za pregled kakovosti premoženja in obremenitvene teste. Vedno je bilo tako predvideno. Nekaj je prekrivanja na koncu pregleda kakovosti premoženja in pa začetka obremenitvenih cestah. Ko gre za AQR je to v naši pristojnosti tako, da moramo zelo pravočasno začeti z temi obremenitvenimi testi, ampak trenutno nam je do sedaj uspelo spoštovati časovnico. Hvala lepa, s tem se je predstavitev zaključila. Naslednja predstavitev bo potekala 7. oktobra. Pojma nimam, kdo bo tukaj. Ampak v vsakem primeru bo tukaj gospa Nuin, njej se prisrčno zahvaljujem.